Guten Morgen, liebe Pozdravljeni, kolegice in kolegi. Nadaljujemo sejo. Na dnevnem redu imamo izjavi sveta in komisije v zvezi z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021-2027 in lastnih sredstvih, čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov. Preden začnemo z razpravo, vam želim povedati, da preizkušamo nov sistem, kar zadeva postopek pritegnite pozornost predsedujočega in modri karton. Po elektronske pošti ste dobili navodila. Navodila pa imate tudi na svojih mizah. Če se želite prijaviti k besedi, lahko pritisnete ustrezne gumbe. Upoštevajte pa, da bomo usporedno s tem sistemom uporabljali tudi stari sistem. Lahko dvignete beli list papirja za postopek pritegnite pozornost predsedojočega ali pa modro karto, če želite sprožiti postopek modrega kartona. Ne pozabite pa, da potrebujete glasovalno kartico, če želite ta sistem uporabiti. Ne. Gre za to, da se lahko iz pisarne prijavite k besedi. K besedi se lahko prijavite samo v dvorani. Če se želite prijaviti k besedi, zdaj lahko to storite. Ni treba čakati do konca razprave. Zdaj pa torej izjavi sveta in komisije v imenu sveta gospa Tupurajnen. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, naslednji večletni finančni okvir bo predstavljal osnovo za financiranje evropskih politik do leta 2027. Želimo imeti uravnotežen finančni okvir, ki bo odražal nove prednostne naloge, pa tudi tradicionalne politike. Prispevati pa želimo tudi k skupnim evropskim ciljem. Teh ciljev ne bo preprosto doseči, ampak vsi delamo po svojih najboljših močeh. Tudi časovnica je precej kratka. Smo sredi institucionalnih sprememb. In predsedstvo bo vseeno storilo vse za to, da bi v svetu pogajanja zaključili do konca leta. Sama sem zelo zavezan na temu cilju. Današnja razprava na plenarni eh, ravni nam daje priložnost, da o tem govorimo tudi s parlamentom. Jaz predsedujem svetom za splošne zadeve, svet pa zastopam na vsakem plenarnem zasedanju tekom našega predsedovanja in to nam omogoča, da imamo dobre in aktualne razprave v duhu dobrega medinstitucionalnega sodelovanja in v skladu s pristopom, ki ga je začrtalo bolgarsko predsedstvo, se zavezujemo k temu, da bomo nadaljevali z obstoječo prakso, da imamo torej izmenjavo mnen pred zasedanjem sveta za splošne zadeve in tudi po njem, ko bomo govorili o proračunu seveda. Zdaj pa nekaj besed o izzivih EU in naših skupnih prednostnih nalogah. Naslednji večletni finančni okvir bo odziv na trenutne in prihodne izzive v EU. Povečali bomo delež izdatkov na tistih področjih, ki zagotavljajo največjo evropsko dodano vrednost. Dolgo desetletja že podpiramo integracijo z spodbujanjem konvergence in z ohranjanjem visokokakovostnega kmetijstva v Evropi. Pozitivni rezultati teh naložb se kažejo po vsej EU in še naprej bomo delali na konvergenci in prehodu na trajnostno kmetijstvo. Financiranje podeželja in razvoj podeželja je tukaj ključnega pomena. Eden največjih izzivov današnjega časa so podnebne spremembe. Posledice tega že lahko vidimo na okolje in zadeve bodo samo še slabše, če ne bomo okrepili svojih prizadevanj. Številni se oglašajo, zlasti mladi, in zahtevajo, da storimo več. Večletni finančni okvir bo ključnega pomena pri tem, kaj ti pokriva obdobje do časa, ko moramo izpolniti svoje podnebne cilje. Države članice tako se zdi podpirajo 25 odstotkov glede vključevanja podnebnih ciljev, nekateri vidijo to kot maksimum, drugi pa kot minimum. Prav tako moramo zagotoviti energetski prehod namenjen oglični neutralnosti in kot predsedstvo menimo, da je potreben sklad za to, da bomo spodbujali pošten in pravični prehod na oglično neutralnost. V okviru bomo podpirali tudi inovacije in raziskave, kajti v družbi se dogajajo velike spremembe zaradi digitalne transformacije. Evropa mora ostati v ospredju, kar zadeva raziskave, razvoj in inovacije. Prihodni večletni finančni okvir mora biti usklajen z novimi prednostnimi nalogami. Upravljati bomo morali za migracijami in potrebovali bomo celovit pristop. Ob uporabi različnih postavk iz večletnega finančnega okvira se bomo lahko bolje zoprstavili notranjim in zunanjim izzivom na področju migracij. Vendar ostati moramo realni ena največjih držav članic v EU, nas zapušča. Z ministri vseh držav članic sem imela posvetovanja in številni so dejali, da mora novi proračun odražati to realnost. Mi smo predsedstvo in to je element, ki ga moramo upoštevati. Kar zadeva lastne vire, Sistem mora biti pošten in pregleden, kar zadeva financiranje večletnega finančnega okvira in ne sme predstavljati dodatnega upravnega bremena za države članice. Predsedstvo meni, da je predlog v zvezi z plastiko, ki je ni mogoče reciklirati, predlog, ki uživa največ podpore med državami članicami. Kar zadeva nove lastne vire, moramo upoštevati, da je tudi tukaj potrebno soglasje med vsemi državami članicami. Drage poslanke in poslanci, braniti želimo evropske vrednote in začeti moramo s pravno državo. V Evropski uniji pa tudi v državah članicah. Pravna država ni politična izjava, ampak pravna norma. Predsedstvo meni, da drugi člen pogodbe v zvezi s pravno državo ne bo veljal sam od sebe. Delati moramo na tem in naše delo mora to odražati. Pravna država je ključni element naslednjega večletnega finančnega okvira, zato ker vključuje predlog, da zaščitimo proračun EU pred pomankljivostmi na področju pravne države. Predlog velja za vse države članice in vse sklade, kot načelo pravne države samo. Pravna država in demokracija sta temelj za našo svobodo, varnost in uspešnost ter blaginjo. Spoštovanje pravne države je povezano z legitimnostjo in ustreznim delovanjem EU, to je jasno. Ena od prednostnih nalog finskega predsedstva je zagotoviti, da se zaščiti pravna država in da se ukrepijo povezave med pravno državo in proračunom. Voditelji se s tem strinjajo in mi bomo nadaljevali z delom na tem. Prepričana sem, da lahko oblikujemo uravnotežen in pravno dober instrument na osnovi predloga komisije. Spoštovane poslanke in poslanci, Vem, da imate pomisleke v zvezi s časovnico. Delo predsedstva v svetu je zaenkrat zaobjemalo poslušanje držav članic. Zdaj pa bodo voditelji dali predsedstvu neposredne smernice za delo v prihodnosti. Zato predsedstvo pripravlja dokument, ki bo služil kot osnova za prvo vsebinsko razpravo voditeljev na oktobrskem zasedanju sveta. To bo seveda odvisno od odzivov delegacij in predvsem od tega, kako bo predsednik Tusk organiziral razpravo. Na osnovi smernic voditeljev bomo pripravili končno različico pogajalske škatlice in to bo v skladu z sklepi Evropskega sveta junija letos. Še enkrat podarjam, da je predsedstvo zavezano izpolnitvi časovnice in storili bomo vse, kar je v naši moči, zato da bomo dobro izpeljali zaključne faze pogajanj o večletnem finančnem okviru. Za nas je tudi ključnega pomena, da sodelujemo z vami, kakor so sodelovala z vami prejšnja predsedstva in vaše predloge bomo upoštevali zato, da bi dosegli seveda čim več eh, skupnih ciljev in skupnih prednostnih nalog. Hvala lepa, zdaj pa se že veselim razprave. Hvala, gospo, gospa Tuporajnen, preden dam besedo gospodu Hanu. Tega žal nisem dovolj hitro videl. Gospod Rivije želi uh, postopkovno vprašanje. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Res je. Postopkovno vprašanje. Skrbi me, ker je včeraj pri izvolitvi predsedstva Kaliforniju prišlo do nepravilnosti. Gospa Pierre Bacas iz naše skupine ID je bila imenovana 17. julija v to delegacijo Kaliforum. Ona je polnopravna članica od julija in uprava parlamenta je sporočila, da ne more kandidirati, ker ni več polnopravna članica. Ona je bila kandidatka za prvo podpredsednico po sistemu DONT, čeprav se tega sistema vedno ne spoštuje, ampak ona bi vseeno morala imeti možnost kandidirati. Gre za to, da pač določene politične skupine ovirajo pri tem, da bi dosegle posamezna mesta, ampak eh, mislim, da vseeno ni prav, da se sistematično izključuje člane skupine ID. Zanima me, ali gre za to, ali pa za napako. Če gre za napako, upam, da boste to hitro popravili, kajte gospa iz naše skupine je ena redkih poslank iz najbolj oddaljenih območji Evropske unije, zato upam, da bomo to napako hitro odpravili. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marijani, enaka tema. Potem pa počakajte, lepo prosim. Gospod Rivier. Odbori glasujejo in volijo po postopku. Skupine se lahko med seboj dogovorijo, vendar to ni vključeno v poslovnik seveda se upoštevajo tudi politični vidiki. Ampak kar zadeva vašo prvo točko, vsak lahko kandidira, ki je polnopravni član. Ta del vašega komentarja bomo preverili pri prvem delu komentarja vam dam prav, zato ker gre za formalno točko, ki jo rešujemo v okviru poslovnika. Če je polnopravna članica, ta vaša kolegica, potem bi morala imeti možnost kandidirati, kar zadeva drugi del, pa gre za politično vprašanje. Gospod Marjan, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Govorim v zvezi z sistemom DONT. V odboru AFET je prišlo do zanimivih dogodkov, kaj ti. Te... 13 poročil smo porazdelili. Gre za 13 držav, ki so pridružene EU ali pa so v postopku pridruževanja. In ta poročila so bila razdeljena samo med tri skupine. EKR, GUE in ID so skupine, ki so bile izključene. Povedali so nam, da porazdelitev teh poročil ne pade v sistem DONT. To je res nevredno in gre za diskriminacijo. Pri 13 poročilih bi lahko upoštevali načelo sorazmernosti. To je vse. Hvala, gospod Marijani. Tudi tukaj bom opozoril na odgovor, ki sem ga dal v zvezi z drugim komentarjem gospoda Riviera. Odbori odločajo, kako bodo porazdeljena poročila in tukaj ne vidim takole iz prve roke razloga, da bi ukrepal, ampak seveda lahko pa se obrnete tudi na predsednika parlamenta. V redu zdaj pa gospod Han v imenu komisije. Izvolite. Gospod predsedujoči, ministrica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Hvala za priložnost, da se odzovem na politično resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi z naslednjim dolgoročnim proračunom EU. To je doseg, ki je strateško pomemben, kajti vplival bo na prihodnost Evropske unije v prihodnem desetletju. Vem, da je Evropski parlament upravil veliko dela, na tem področju, še posebej soporočevalca in pogajalska skupina. Gospod Hajer, gospod Olbricht, gospod Fernandez in gospod Anderson, pa tudi drugi so pri tem sodelovali. Politična resolucija je zdaj pred nami in Evropski svet bo imel izmenjavo mnen o naslednjem večletnem finančnem okviru naslednji teden in spodbujam voditelje ter predsedstvo sveta, da upoštevajo stališča Evropskega parlamenta. Umestno poročilo, ki ga je parlament sprejel novembra lani, je predstavljalo velik prispevek v pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Eno leto kasneje in po evropskih volitvah maja je bilo nujno, da parlament izpostavi dejstvo, da se njegovo mnenje ni spremenilo. In podpiram stališče, ki je bilo izraženo že leta 2018. Ta politična resolucija izpostavlja tudi nekatere elemente, o katerih bom govoril k malu, ampak povedati želim, da komisija ostaja pri svojem mnenju glede skupne ravni izdatkov. To je prav gotovo pomembna točka v pogajanjih. Želijo parlament namreč, da bi proračun bil na ravni 1,3 odstotka BND EU. Več držav članic pa že večkrat opozarja na to, da bi proračun moral biti omejen na 1 odstotek BND EU 27. Mislim, da moramo rešiti te razlike. Vse institucije morajo biti aktivne in konstruktivne in prizadevati se morajo za kompromis. Mislim, da bomo konec koncev potrebovali sporozum o naslednjem večletnem finančnem okviru in to čim prej. V pogajanjih mora priti do napredka in ne sme priti do preveč nefleksibilnih stališč. Naši izzivi zahtevajo prožen proračun z več lastnimi viri kajti programe bodo morali prispevati k boju proti podnebnim spremembam, k raziskavam, inovacijam, upravljanju meja in tako naprej. Ne moramo pa si zatiskati oči pred realnostjo. Evropska unija bo izgubila pomembno državo, ki veliko prispeva k proračunu. Zato bodo kohezijska politika in SKP morali biti politiki, kjer bo prišlo do zmernih krčen. Zato je komisija za naslednji večletni finančni okvir predlagala proračun v višini 1,14 BND EU 27. Prepričan sem, da je to uravnotežen in pošten predlog za vse. Podprli smo večino stališč Evropskega parlamenta iz lanskega leta, izpostavljamo pa tudi nekaj novih elementov. Najprej, kar zadeva financiranje političnih smernic novo izvoljene predsednice komisije. Prav gotovo razumete, da ne morem govoriti o prednostnih nalogah naslednjega kolegija, ampak komisija je podala svoje predloge maja in takoče pogajanja že kažejo, kakšen bo okvir za te prednostne naloge. Želimo si imeti proračunski instrument, ki bo zagotovil konvergenco in konkurenčnost evroobmočja, pa tudi pravna država je ključni element naslednjega dolgoročnega proračuna EU. 120 milijard evrov bo namenjenih naložbam na zunanje politični ravni in partnerstvu z Afriko. Prav tako pa bomo okrepili Evropski sklad za obrambo in sicer povečanje bo 22 kratno v primerjavi z trenutnimi financami v absolutnih številkah. To pomeni, da bomo iz 590 milijonov šli na 13 milijard evrov. Pri drugih pobudah ne morem govoriti o podrobnostih. Ključno je, da nadaljujemo pogajanja odločno in hitro. To nam bo dalo možnost, da politične smernice novoizvoljene predsednice spremenimo v ukrepe. Prav tako moramo to umestiti v okvir večletnega finančnega okvira. Ne sme priti do zamud pri sproženju novih programov. To je v interesu naših regij, raziskovalcev, pa tudi malih in srednjih podjetij, kmetov in mladih. Zdaj pa podnebne spremembe in poziv Evropskega parlamenta, da bi imeli bolj ambiciozen kvantificirani cilj v zvezi z izdatki na področju podnebja. Komisija želi doseči obljube iz pariškega sporazuma in poskrbeti želimo, da bi Evropska unija vodila zgledom na globalni ravni. Zato smo predlagali višje cilje in odločili smo se nameniti 25 odstotkov vseh izdatkov naslednjega proračuna to je približno 320 milijard evrov, projektom na področju podnebnih ukrepov. To je ambiciozno in verodostojno. 25 odstotkov je meja, ki temelji na naših izkušnjah in na naši splošni oceni, koliko lahko vsak program dejansko prispeva k podnebju. Nekateri programe in skladi bodo veliko prispevali k podnebnim ukrepom, drugi pa manj. Med drugimi tudi tisti, kjer zahtevate okrepitev, naprimer skupni trg, Erasmus, ustvarjalna Evropa in ESF. Vsak cilj, ki bi bil višji od 25 odstotkov, bi pomenil, da moramo sprejeti težko izbiro. Naprimer, lahko bi povečali okoljske cilje teh programov, ki že prispevajo k podnebnim ukrepom. To pa bi pomenilo, da bi imeli više cilje v okviru SKP ali Evropskega sklada za razvoj podeželja in v okviru kohezijskega sklada, zato ker je takšna njihova kritična masa. Lahko pa bi v relativnem smislu zmanjšali proračun za programe, ki ne prispevajo k podnebju. V praksi bi to predvsem prizadelo Evropski socialni sklad in druge prednostne naloge, kot so Erasmus, obramba, varnost in upravljanje meja. To je pač tista hladna matematična realnost, katero se soočamo. Vem, da želi parlament v celoti uveljaviti svoje pravice in povem vam lahko, da sem tudi jaz neučakan Nekateri poslanci so povedali, da je komisija že pred letom in pol podala svoj predlog, svet pa še zdaj ni sprejel odločitve v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Lepo prosim, da upoštevate, da bo komisija spodbujala dialog, še naprej bomo zagotovili Evropskemu parlamentu in svetu vse tehnične podatke, ki jih potrebujete, zato da bomo zagotovili, da bo sodelovanje pregledno in odprto. In eh, Komisija bi naj tudi predstavila rezervni načrt do začetka 2020 oziroma v začetku 2020, če ne bo prišlo do novega proračuna. Komisija se bo odzvala v novem mandatu, ampak, kakor veste, v 312. členu pa tudi v uredbi o večletnem finančnem okviru je zagotovljen ustrezni pravni okvir, če ni dogovora. Zdaj ni čas, da bi govorili o dodatnih ukrepih posvetiti se moramo temu, vsaj za enkrat, da dosežemo pravočasni dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru in tudi eh, drugih vidikih. Hvala, da ste tako zavezani reformi sistema lastnih virov, hvala, da podpirate prožnost večletnega finančnega okvira in hvala tudi za to, da želite uvesti mehanizem, ki bi zaščitil proračun EU, če pride do pomakljivosti na področju pravne države spoštovane poslanke in poslanci, strinjam se z vami, da je zdaj zadnji čas, da izpolnimo prečakovanja državljanov. Vsi moramo poskrbeti, da bomo sprejeli naslednji dolgoročni proračun EU pravočasno, zato da bo naslednja generacija programov lahko začela delovati 1. januarja 2021. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Han. Sedaj prehajamo k prispevkom kolegic in kolegov za minuto in pol, kolega Olbricht. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa ministrica, gospod komisar, čas beži. Čas beži, naše učilnice, podjetja, lokalne skupnosti, študente, ki bodo uporabili Erasmus, pa vse čas čakajo na informacijo o to, kaj se bo zgodilo s proračunom leta 2020, ali bomo proračun imeli ali ne, kakšne bodo odločitve kdaj bodo te odločitve. Mislim, da velja spomniti, da je Evropska komisija začela s svojim splošnim poročilom glede različnih možnih scenarijev, prav tako je predložila svoj predlog že v maju leta 2018. Leto in pol je menilo od takrat. Parlament je zelo hitro pripravil odgovor na ta predlog, kljub temu, da je po pogodbi postopek prediden na način, da parlament teh možnosti nima. Ampak vendarle je parlament iz občutka odgovornosti oktobra predstavil svoje stališče. To je pomembno in realno stališče. Upoštevali smo vse realne informacije, ki smo jih lahko povzeli iz predloga Evropske komisije. Ničesar se nismo izmišljevali, govorili smo se o novih prioritetah. Strinjamo se, da je potrebno okrepiti program obzore 2020 in da je potrebno tudi okrepiti program Erasmus. To so stvari, ki smo jih ugotovili, kar smo sprejeli kot politično odločitev in izjavo, ampak tako imenovane tradicionalne politike ne moremo kar tako mehansko uh, skrčiti. Vsi vemo, koliko nas stane odhod Združenega kraljestva, ampak eh, resno, čas beži, potrebujemo odločitve, ne le simpatičnih in prijaznih eh, sestankov, kjer si izmenjujemo informacije. Ja, pripravljeni smo sodelovati, ampak res pričakujemo sodelovanje, da bomo na koncu lahko tudi podali svoje soglasje. Hvala, kolega Olbricht. Hvala, kolega Olbricht. Sledi kolegica Markeš, tri minute. Spoštovani gospod predsedujoči. Expectativas dos cidadãos. É para isso que estamos aqui. Čas je, da izpolnimo pričakovanja državljanov. Zato smo tukaj. Poskrbeti moramo potrebne finančne vire, zato da bomo izpolnili politične zaveze in ambicije naše unije. V tej resoluciji parlament ponavlja stališče iz novembra 2018, ampak z novo legitimnostjo. Naš pogajalski mandat temelji na rezultatih volitev iz maja letos. Naslednji večletni finančni okvir mora biti pri 1,3 odstotka BND EU 27. Le s takim zneskom bomo imeli dovolj sredstev, da bomo lahko robustno izvajali kohezijske politike in kmetijske politike, ki smo jih vedno izvajali, pa tudi investicije v razkavni razvoj, migracije, zadanje politiko in obrambo in implementacija močnega stebra evropskih socialnih pravic. Podpiramo načelo integriranja podnebnih politik v vse politike. Pravična tranzicija v oglično neutralno družbo, ki temelji na najvišjih standardih socialne pravičnosti je ključnega pomena, da bi kogarkoli na ta način puščali za seboj. Potrebujemo nov mehanizem za zaščito proračuna EU. Kadarkoli vladovine prava ne spoštujemo. Veseli nas, da je gospa von der Leyen podala jasne politične zaveze v smislu dodatnih pobud, ampak še enkrat povdarjam, če imamo nove pobude, potrebujemo tudi nov denar. Vsekakor je potrebno preučiti novi zeleni dogovor. Če pogledamo izjave nove izvoljene predsednice komisije, mislim, da moramo poskrbiti za vse zakonodajne postopke, da bomo imeli na voljo lastna sredstva. To je ključnega pomena za reformo načina financiranja EU, in da to uskladimo z našimi ključnimi političnimi prioritetami. Parlament je pripravljen. Pripravljeni smo začeti s pogajanji o proračunu za obdobje 2021 do 2027 in tudi za razpravo o lastnih sredstv, sredstvih. Prišel je čas za pogajanja s parlamentom o proračunu, o panožni zakonodaji, s pomočjo katere bomo ustvarili nove programe EU. Enako velja tudi za predloge glede vladavine prava. Prez nadaljnega potrebujemo robusten dogovor, ki bo preprečil kakršno koli časovno vrzel med eh, koncem tega finančnega okvira in začetkom naslednje, da bomo na ta način izpolnili pričakovanja naših državljanov. Hvala, kolegica Markeš. Naslednja je za dve minuti kolegica Aje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa ministrica, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Bodite prepričani, da bomo natančno spremljali razprave na naslednjem Evropskem vrhu iz eh, preprostega razloga, da je parlament počasi že nestrpen. Pred 17 eh, meseci je komisija predstavila svoj predlog za prihodni finančni okvir. Parlament je takoj začel z delom in je tudi podal svoje stališče in svoje prioritete. Vsta čas čakamo, da bo svet dosegel napredek in eh, čas resnično hitro beži končni čas je, da se vključi tudi parlament. Stališče parlamenta je jasno in danes še enkrat podarimo te prioritete. Ohranjanje proračuna za SKP in kohezijsko politiko, krepitev ključnih programov, kot so Erasmus in obzore 2020, nova sredstva za nove izzive in pa vzpostavitev mehanizma vezanega na vladavino prava. Prihodnji okvir se bo moral odzvati tudi na podnebne spremembe in na ohranjanje biotske raznovrstnosti. S tem v zvezi je angažiranost Ursula von der Leyen z novim zelenim dogovorom in z vzpostavitvijo ogličnih eh, obdavčitev je ključnega pomena. Vendar pa tu potrebujemo dodatna sredstva. Slišim eh, že od tu pa tam eh, napade na parlament, češ da želimo vedno več denarja in vedno več trošiti, ampak z več pobudami prihaja tudi do krčenja določenih drugih politik in do neučinkovite politike in ne dajmo možnosti euroskeptikom. Naj zaključim z lastnimi sredstvi. Sistem prihodkov, kot smo ga vzpostavili v 70 letih prejšnjega stoletja, je povozil čas. Sistem nacionalnih prispevkov sedaj sledi logiki ustreznega eh, povračila denarja v nacionalni preračun. Tako da menim, da moramo predvsem dati podarek evropske dodane vrednosti. Ključno je doseči napredek pri tej temi, ki je ključnega pomena za parlament. Našega dogovora oziroma našega soglasja v eh, novem okviru ne bomo dali brez upoštevanja naših ključnih prioritet. Gospa ministrica, veste, da je zdaj rogica na vaši strani igrišča. Upajmo, da bomo lahko čim prej začeli z razpravo. Uprit vseh evropejcev. Hvala lepa, gospa Aje. Kolega Andres, en minuta in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Podnebna kriza, socialni razkoraki, digitalizacija, vse to so velike tematike za prihodnost, ki jih ne moremo več reševati nacionalno. Potrebujemo močno EU in eh, želimo močno Evropsko unijo. Želimo EU, ki bo pripravljena vsem ljudem ponuditi prihodnost in čez 20 let postati podnebno neutralna. Zato moramo EU spremeniti in zato moramo masovno investirati in finančni okvir nam ravno zdaj ponuja pravilno uh, in pravo možnost. Zato naj kar takoj povem, stališče Nemške zvezdne vlade in številnih uh, držav članic škodi Evropi. Populistično je določiti en odstotek eh, proračuna in se eh, boriti z malim proračunom. Nemška zvezdna vlada in eh, drugi ukrepajo protievropsko. Celo zvezdna kancelka Angela Merkel in finančni minister Olaf Scholz morata storiti več. Odločno se morata postaviti za močnejšo Evropo, ne pa preprosto vsega zavirati. In mi takšnega dogovarjanja ne razumemo kdor eh, evropski proračun krči, eh, s tem škoduje eh, podnebju in s tem tudi škodi socialne kohezivnosti, raziskavam, programom Erasmus, hitremu internetu in podobno. Še vedno se veliko evropskih subvencij izplačuje podnebju škodljivim kmetijskim praksam namesto intenzivnega kmetovanja, intenzivne živinorije želimo podnebju prijazno kmetijstvo. Prav tako želimo več investirati v železniške povezave, socialne in ekološke investicije so za nas ključnega pomena. Kajti eden največjih škandalov v EU je, da več kot 100 eh, milijonov ljudi na, našem, na naši celini živi v revščini, zato moramo storiti več za boj proti revščini. In zato nas veseli, da nam je uspelo v pogajalski skupini za finančni okvir doseči veliko enotnost, da smo mi tu v parlamentu glede ključnih vprašanj enotni, da smo pripravljeni pogovarjati se in da skupaj začnemo z trdimi pogajanji s svetom, kajti moramo se trdo pogajati, gre za našo prihodnost, gre za prihodnost vseh v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala kolega Andresen za dve minuti, kolega Dzani. Hvala gospod predsedajoči. Že dolgi meseci so menili, odkar tu v tej dvorani in v odboru za finance oziroma za proračun govorimo o večjetnem finančnem okviru in o proračunu, ampak napredek, kot vidimo, je nezadosten. In kljub zavezi finskega predsedstva, ki želi doseči dogovor do konca leta, vseeno ni videti nekega dogovora na obzorju. Po mojem mnenju, je to predvsem posledica tega, da na prihodni finančni okvir ne gledamo na pragmatičen način eh, in tudi zato, ker je večina v tem parlamentu obrala popolnoma utopičen pristop glede prihodnega večetnega finančnega okvira. Zahtevajo 200 milijard evrov več za financiranje določenih programov in določenih novih prioritet, ampak jaz sem mnenja, da je pomembno, če hočemo najti nek dogovor, vrniti se k pragmatičnemu pristopu in se vprašati naslednje. Vsakeč, ko se pogajamo o proračunu ali o večjem finančnem okviru, vsakeč, ko zahtevamo več sredstev, države članice tega ne želijo dati na voljo in seveda je jasen motiv. Če je neka investicija dobra, potem eh, bodo tisti, ki denar dajo na voljo, z veseljem ta denar dali na voljo. Če ga ne želijo dati, je dokaj jasen, kakšen je motiv. Namreč programov in eh, izdatkov ne vidijo kot potrebnih za doseganje teh ciljev. In mene predvsem skrbi naslednji odklon. Namreč prihodni predlog večnega finančnega okvira je poln nekih pogojevanj. Pogojevanj, ki bodo pomenila, da bo ta inštrument postal antidemokratičen in odločitve o porabi sredstev bodo prepuščene volji rusijskih birokratov. Še nekaj zadnjih besed glede lastnih sredstev. Lastna sredstva so nove, le nelegitimni davki, ki jih želi Brusel naložiti evropskim državljanom. To ni pravi pristop in na ta način ne bomo nikoli dosegli dogovora eh, o tem, da bo to postal inštrument, ki bo služil našim državljanom in ki ne bo zgolj politični inštrument. Hvala lepa, kolega Dzani. Za minuto in pol, kolega Zile. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tu govorimo o odločitvi, ki je zelo pomembna in zelo pozitivna. Namreč govorimo o tem, kaj od nas pričakujejo državljani. Ampak pričakovanja so zelo raznolika. V nekaterih državah pričakujejo višji proračun, v drugih državah menijo, da bi moral biti manjši. Predlog komisije je bil predstavljen, kohezijske države, kot jih imenujemo, smo bile pogosto eh, iz tega naslova razočarana, kajti zaradi Brexita je prišlo do masovnega krčenja sredstev. Zdaj, veliko je govora o brexitu, ampak to ni glavni razlog. Pri SKP pri kmetijskih eh, izdatkih se stvari počasi izenačujejo. Treba je verjeti, da gnojila stanejo isto na vzhodu ali na zahodu EU. Zdaj se je treba vprašati, ali se bodo določeni predlogi črtali iz tega proračuna ali pa se bodo sredstva skrčila. Nekaj bo treba storiti. Raziskave in razvoj, tu je treba jasno vedeti, kje bodo sredstva na voljo, kje ne in kje bo prišlo do krčenja sredstev. Hvala lepa, gospod Papadimulis, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja politična skupina je mnenja, da so predlogi komisije neustrezni, kar zadeva naslednji večletni finančni okvir. Gre za predloge, ki so nespremljivi. Zakaj? Zato, ker prihaja do krčenja že sicer zelo skromnih predlogov. Problem je v tem, da svet zavlačuje že leto in pol. Dosije imajo pred seboj, napredka ni. No, parlament je svoje delo opravil in svojo odgovornost izpolnil. Predlog komisije je neustrezen in stališče sveta je za nas nespremljivo. Želimo si bolj napreden, bolj ambiciozen proračun zaradi podnebnih sprememb, zaradi podnebne krize, zaradi socialne agende, zaradi prehoda iz strogih varčevalnih ukrepov v trajnostni razvoj. Ko gre pa za podrobno dodeljevanje sredstev, komu sredstva gredo, to je nelogično, celo absurdno razmišljati na ta način. Namreč, gospod Han je že dejal, 20 krat več denarja za obrambo, manj pa za SKP, za kohezijo. In eh, nikakor ne najdemo tistega denarja, ki je potreben za doseganje ambicioznih ciljev, ki smo si jih zastavili tudi v zelenem dogovoru za boj proti podnebnim spremembam. Hvala kolega Papadimulis za eno minuto, kolega Tajs. Gospod predsedujoči, pogodba o Evropski uniji preprečuje dodelitev evropskih sredstev za obrambno obrambne izdatke, ampak v tem finančnem okviru je predvidnih 27 milijard evrov za obrambo, kar predstavlja 22-kratno povečanje Evropskega obramnega sklada. Izven tega proračuna, skupaj z drugimi proračuni, državačanci prispevajo k eh, mirovnemu inštrumentu, k eh, skupni eh, znani varnostni politiki, k Evropski obrambni agenciji. In jasno je, da si Evropska unija želi zgraditi Evropsko vojsko. Združeno kraljestvo ne želi imeti nobene povezave z vojsko EU in to je eden ključnih eh, pozitivnih učinkov izstopa iz EU. Čeprav boste našli denar za te obrambne izdatke, pa le peščica držav članic NATO izpolnjuje svojo obveznost 2 odstotka BDP-ja za NATO. Zakaj te države, ki ne plačujejo NATO, potem pričakujejo, da ko bo potem potreba, NATO njim priskočil na pomoč. Hvala lepa, kolega Tajs, za minuto in pol, kolega Fernandez. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropski parlament je združen, enoten. In zopet čakamo svet. Ponovno čakamo svet, ki se res plazi po polžje. Predsednik sveta ni prisluhnil parlamentu, ponovno in eh, kolikor vidimo, svet tudi nima nobenega spoštovanja do državljanov EU. Mi želimo ohraniti kohezijsko politiko, mi želimo ohraniti kmetijsko politiko, ribiško politiko, vse te tradicionalne politike, obenem pa ukrepiti raziskave, inovacije, podnebne ukrepe, podporo mladim, Erasmus+, prioritete torej, ki jih eh, svet prav tako opredeljuje kot svoje prioritete. Vse to zahteva 1,3 odstotka eh, BNP-ja, kar ni ne vem kako veliko. Dejstvo pa je, da se bomo z večletnim finančnim okvirom lahko strinjali le, če bomo dosegli jasen dogovor glede lastnih sredstev. Lastna sredstva morajo biti transparentna, enostavna, in prav tako morajo upoštevati nacionalne korekcije. Nova sredstva torej, ki ne bodo obremenila evropskih državljanov. Na milijarde evrov izgubimo zaradi izogibanja davkom in eh, davčnih goljofi. Mi želimo samo proračun, kakršnega zahtevajo državljani, ampak svet to vedno znova zavrača komisija upam, da nam bo pri tem pomagala in mi bomo vsekakor poskrbeli, da se bo to zgodilo. Hvala, gospod Fernandez. Za minuto in pol, gospa Gardija Zabal Robjal. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa ministrica. Danes razpravljamo o resoluciji v večletnem finančnem okviru. E, to je pomembnejše kot kdajkoli. Mm, ampak nismo veseli novici sveta. Parlament je že pred enim letom sprejel jasno stališče v zvezi s tem, kakšen naj bi bil večletni finančni okvir. Eh, to je eh, razumno stališče, ki izhaja iz prioritet, iz potreb, iz političnih zavez. In eh, povedali smo, za koliko bi se moral povečati evropski proračun. Sprejeli smo tudi zelo jasno stališče in rekli, da evropski proračun ne more biti odvisen skoraj ekskluzivno od prispevkov držav članic. In zato je treba vzpostaviti nov sistem financiranja, ki bo temeljil na notranjem trgu, na primernem obdavčenju in pa boju proti podnebnim spremembam. V tej novi resoluciji predlagamo štiri stvari. Prva je ta, da parlament potrdi to, kar je sprejel leta 2018 to je sprejel prejšnji parlament. Potem drugič, e, boj proti podnebnim spremembam potrebuje večje zaveze, kot smo jih sprejeli lansko leto. E, predsednica von der Leinova in številni komisarji, to je tretja točka, so se zavezali pred to dvorano, da bodo sprožili številne pobude, e, ki bodo v skladu s predlogom komisije in zato želimo, da se to tudi pregleda in upošteva. Četrtič pa to, da eno leto že čakamo na svet. Ne bomo sprejeli katerega koli dogovora, samo zato, ker nimamo dovolj časa. Um, prosili smo tudi za transitorne ukrepe. Um, v praksi bodo stvari veliko bolj zapletene in uh, veliko bo še potrebnega dela na tem. Hvala lepa. Za minuto in pol, kolega Körner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane dame in gospodje, zelo me veseli, da je moj prvi nagovor tu v Evropskem parlamentu v svojstvu poročevalca skupine Renew za večetni finančni okvir. Kajti s tem proračunom določamo prioritete naše politike v naslednjih letih in ta proračun EU mora po mojem mnenju predstavljati proračun v prihodnosti in za našo prihodnost. In to bomo predvsem dosegli na ta način, da bo evropski proračun za velika vprašanja imel veliko denarja, za male zadeve malo denarja in da bomo znali določiti prioritete. In kar zadeva ključna evropska vprašanja, velika evropska vprašanja, to je predvsem spodbujanje eh, digitalizacije podpora raziskavam, Erasmus, boj proti podnebnim spremembam in boj proti terorizmu in zaščita naših zunanjih meja ampak eh, pri pogajanjih o proračunu bo moja skupina predvsem dela nad naslednjim. Nikakor ne more biti tako, da evropska sredstva z veseljem jemljemo, evropskih eh, temnih vrednot in pravil pa se ne spoštuje in se jih tepta. EU je skupnost vrednot in kdor temeljnih vrednot v Evropski uniji ne spoštuje, ne sme tudi prejemati sredstev iz naslova teh skupnih vrednot.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 No, mislim, da bodo ta pogajanja ključnega pomena za podnebje. Evropska unija ima zgodovinsko priložnost in se mora odzvati na te izzive. Besedilo, ki je danes predstavljeno, um, to vključuje in zelo pozdravljam to, da so omenjeni tudi uh, pariški cilji v tem okviru. Treba pa iti še dlje, kako zagotoviti, da se bo to preneslo v prakso, če uh, v naslednjem večletnem finančnem okviru ne bo nobenega uh, številčnega cilja. Vlastna sredstva je tudi treba pregledati in okrepiti, to je ključnega pomena, če želimo rešiti podnebje. Mi pozdravljamo tudi davek na finančne transakcije, potem davek na kerozin in tako naprej. Potrebujemo pa tudi nov dogovor z državami članicami od dveh evrov, ki jih države zberejo, gre en evro v državne blagajne, drugi pa v evropsko blagajno, zato da se podpre zelene investicije. E, to e, mi predlagamo in želimo, da proračun ščiti človekove pravice in pa varuje okolje. Hvala. Hvala, kolega Kormo. Kolegica Laport je naslednja za minuto in pol. Gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, prebrala sem ta predlog, ampak pravzaprav gre samo za izgovore, da se poveča proračun Evropske unije. Mm, v Franciji um, republikanci in pa uh, gibanje en marš tudi to zagovarjajo, zagovarjajo, da se poveča francoski pres, prispevek. Vi uh, zahtevate. 1,3 odstotka BND-ja, torej za 40 odstotkov naj bi se povečali prispevki v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim ukvirjem. Ampak mi ne podpiramo um, te birokratične institucije, kot je Evropska unija. Vprašanje, ki si ga lahko postavimo, je, kdo bo imel koristi Eh, od eh, teh povečanih prispevkov. Ali bodo to kmetovalci, ali bodo eh, majhna in srednja podjetja, ampak oni so tako in tako prikrajšani. Navajam vaše besedilo. Ta dodatna sredstva so potrebna za to, da se prevzame odgovornost na področju migracij, zunanjega delovanja in obrambe. No, v zvezi s tem sploh nimam komentarja. Zdaj naj bi ustvarili tudi nove vire prihodkov, naprimer eh, eh, s tem, da države ne bi več eh, pobrale vseh carin, ampak da bi se del prenesel na Evropsko unijo ali pa da bi imeli prispevek na plastiko. Sama sem članica skupine e ID in želimo si bolj pragmatičnega pristopa. Torej, da se omeji večletni finančni okvir govornica je prekinjena. Hvala, gospa Laporte. Zdaj pa gospod Žonca. Hvala lepa. Sprejetje večletnega finančnega okvira je velikanski zalogaj. Evropski parlament ima mandat za pogajanja, tako kar zadeva izdatke, kako tudi kar zadeva prihodke v naslednjem večletnem finančnem okviru. Zato se zauzemamo za to, da razumemo vse probleme v teh pogajanjih in da čas pravočasno sprejmo soliden dogovor. Mislim pa, da potrebujemo tudi eh, načrt, rezervni načrt, eh, ki bo podaljšal trenutni finančni okvir, kar nam bo pomagalo pri varovanju upravičencev v EU. To resolucijo moramo čim prej sprejeti in čim prej prejeti k pogajanjem. kar zadeva nove srnova sredstva, je jasno, da je potrebno vsako novo pobudo upisati eh, v protokol 28 KPDEU. To pa je nedonobena nova pobuda, ne sme imeti regresivnega značaja do partnerjev in upravičencev. Hvala lepa. Hvala, kolega Šonca. Zdaj pa gospod Omarži. Gospod predsedujoči, hvala. Eh, včeraj sem pred odborom regije rekel, da bi majhen eh, proračun Evropske unije eh, bil slab za Evropsko unijo. Če se žrtvuje kohezijska politika ali pa kmetijska politika, to bi bilo slabo in s tem bi se odrekli pravzaprav Evropski uniji in dali zmago tistim, ki Evropske unije ne marajo. Ali je to tisto, kar si želijo eh, voditelji, ali je to lekcija, ki smo dobili iz evropskih volitev? To je vprašanje, ki vam ga zastavljam. Svetu želim povedati naslednje. Evropski parlament ne bo sprejel rezov v proračunu za kohezijo. Bolj kot kdajkoli, namreč zdaj ta sredstva potrebujemo, potrebujemo kohezijo. In če bi prišlo do zmanjšanja sredstev, bi to pomenilo manj izobraževanja mladih, manj usposabljanja, manj eh, inovacij, manj naložb v regije, manj zaposlovanja. To bi pomenilo tudi manj pomoči v hrani za najrevnejše in več bi bilo teritorijalne razdeljenosti. Zdi se, da se spet eh, pripravlja svetovna kriza in najboljši način, kako zaščititi evropske državljane v tem trenutku je, da Evropski uniji zagotovimo pravi proračun, ofenziven političen proračun, ki bo kos izzivom, ki so pred nami, seveda tudi v zvezi s podnebnimi spremembami. Hvala. Hvala, gospod Omarži. Zdaj pa za eno minuto besedo dobi gospod Kolakušič. Višegodišnji financijski okvir. Spoštovani, večletni finančni okvir in proračun EU mora biti razvojen in zagotavljati enako blaginjo vsem državam članicam. Gospodarsko razvite države ustvarjajo večjo gospodarsko aktivnost zaradi širitve svojih trgov, manj razvite države kot je Hrvaška pa ki imajo zaradi tega škodo. Že samo z vidika kmetijstva je Hrvaška v treh letih izgubila 3 milijarde evrov in pol. V ta istem obdobju pa je na primer Romunija ustvarila 16 milijardni plus. Republika Hrvačka je torej zaradi članstva v Evropski uniji dobila 1,8 milijarde sredstev in samo pri kmetijstvu je izgubila 3 milijarde in pol. Zato je logično od gospodarsko razvitejših držav zahtevati, da več prispevajo v evropski proračun. Hvala. Hvala, gospod Kolakušič. Za minuto in pol besedo dobi gospod Morešan. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa ministrica, gospod komisar. Razpravljamo o večletnem finančnem okviru eh, v zelo pomembnem trenutku, zdaj, ko eh, ponovno potrjujemo stališče parlamenta v luči evropskih volitev. Ljudje so množično glasovali in od Evrope pričakujejo, da kaj naredi. To so bili raziskovalci, mladi, ehm, ljudje na podeželju, kmetije. Ljudje želijo, da zagotovimo več denarja za raziskave, za inovacije, da se spopademo s podnebnimi spremembami, da zagotovimo digitalno prihodnost. In mi jim moramo prisluhniti, ljudje več pričakujejo in mi jim moramo več dati, gospa ministrica. Ne moremo pa zagotoviti več, če imamo manj denarja. Filozofija prej je bila, če eh, želimo narediti nekaj novega, moramo eh, denar vzeti od nekega drugega področja. Ustvarili smo EFSI, um, Horizont oziroma obzorje 2020 pa je trpelo. Zdaj pa uh, nove prioritete financiramo oziroma moramo financirati z novim denarjem. Ne moremo kmetom reči, da bodo eh, subvencije manjše ali pa da ne bo denarja za Erasmus. Ministrica, moje vprašanje za vas je naslednje. Ali ste se pripravljeni pogajati s parlamentom? Uh, to, kar smo zaenkrat eh, dočekali od finskega predsedstva, je premalo. Potrebujemo politično zavezanost na najvišji ravni. Parlament bo zdaj z veliko večino sprejel svoje stališče. In vsesti se moramo skupaj, vaša odgovornost pa je, da eh, se pridete pogovarjati s parlamentom. Kaj ti eh, sicer bodo um, upravičenci uh, krivili svet, če ne bo več sredstev za njih? Hvala. Danke, kolegi Murešan. Hvala, kolega Murešan. Kolegica Gualmini je naslednja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Splošna pripomba in pa še dve zadevi. Kot prvo, ta resolucija je zelo eh, dobra, da, da torej odločno potrdimo ambicije parlamenta, eh, da najdemo moč za pogumen proračun za prihodnje eh, večetno obdobje. Zelo dobro je tudi peti odstavek glede lastnih sredstev kot eh, strateškega cilja. Potem še naslednje, v katerem koli proračunu in vi, komisar Han, ste to tudi dejali, kar je pozitivno na zaslišanju, namreč treba je upoštevati prihodke in izdatke. Proračunska politika ni neka suhoparna politika, birokratska naloga, to ni zgolj matematični izračun, ampak gre za dodeljevanje sredstev, za odzivanje se na probleme državljanov. To je v srčju naše demokracije, kajti brez tega demokracija ne more delovati. Zato, če tudi so naši cilji ambiciozni, pa je pomembno, da to povežemo z tudi prihodki, ki so resnično evropski. Prav tako potrebujemo nek kulturn preskok. Pomembno je evropske prihodke preoblikovati. To ne pomeni več davkov za državljane, ampak da se zmanjša tudi neto prispevek držav in da se evropeizira davke, da imamo celovit eh, integriran pristop, kar zadeva davčne prihodke, ne pa suverenističen. Hvala za eno minuto, kolega Torvalc. Eh, Arne Talman, Gospod predsedujoči, gospod komisar, ministrica Tuporajnen. No, kakšen nasvet bi lahko dal finskemu predsedstvu? No, najprej tole. Ukvarjati se bo treba z brexitom, rešiti to vprašanje, to bo zahtevalo solidarnost in tudi malo več denarja od držav članic. Potem inovacije in tehnologija moramo držati obljube, ki smo jih dali raziskovalcem v zvezi s sredstvi, ki jim bodo na voljo. Potem tretjič, nujno potrebujemo nove naložbe, nujno jih potrebujemo. Obstaja zelo zaskrbljujoč odnos med EU in naložbami. Očitno nismo sposobni doseči vsega, kar smo obljubili in um, To bi morali bolje reševati, potem pa zagotoviti tudi pravične rešitve. Eh, povezati je treba ekonomske, tehnične in znanstvene vire. Če ne bomo eh, rešili teh izzivov, potem ne bomo znali rešiti niti evropskih izzivov. Hvala. Gospod Kus je naslednji za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala gospodu Andresu, nekaj smo se naučili. Naučil sem se, da svet, če ne želi povišan, predstavlja populistične vidike, da je svet populističen. No, jaz bom z veseljem populist, če je to to. Ampak kaj je populizem? V tej dvorani se vedno govori o številkah. Komisija naj bi želela 1,14 odstotka BND, parlament želi 1,3 odstotka BND. To se vse sliši zelo neškodljivo, to so majhne številke. Ampak, če to preračunamo, to pomeni 11 oziroma 30 odstotkov. To je treba povedati državljanom. Vi želite izpolniti pričakovanja državljanov, na vse zadnje gre za državljane. In če vedno govorimo o povišanjih, potem si državljani tega ne želijo. Zato mislim, da jim mečemo pesek v oči in tega si prav gotovo ne želimo. Hvala. Hvala, gospod Kus. Zdaj pa za eno minuto besedo dobi gospod Overgard Nilsen. Acknowledges that the UK is leaving the EU. Od 75 do 100 eh, milijard. Uh, Eh, je prispevalo Združeno kraljestvo in zdaj eh, tega denarja ne bo več. Eh, mi tudi ne bomo več imeli rabatov. Mm, povečala se bo um, davčna oplemenitev um, za Evropsko unijo in pa sredstva za vojsko. In parlament želi, da se poveča um, proračun za 20 odstotkov, plača delavcev pa se v zadnjih letih komaj kaj povečala. To je sramota. In to kaže tudi na um, aroganco evropskih institucij do državljanov, ki se komaj prebijajo. Evropski državljani mm, zaupajo Evropski uniji, da bo prihranila nekaj denarja. Ehm, tukaj pa se izplačujejo Eh, vse sorte nadomestila in izplačila, ki jih drugod po Evropi ni. Hvala, gospod Overgard Nielsen. Kolegica Holmajer je naslednja. Drago predsedstvo sveta, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kar zadeva večletni finančni okvir, lahko vidim, da so pričakovanja različna in mislim, da je stališče parlamenta Razumno. Zakaj? Kaj ti čakajo nas nove naloge, tudi na področju obrambe, naprimer. In če prisluhnemo gospoda, ki je govoril prej, potem vidim, da si nekateri želijo spora med državami, ne pa miru in prijateljstva. Mi pa si želimo mir in prijateljstvo, zato je naša politika tudi tako zastavljena. To pomeni, da moramo spodbujati raziskave, znanost, inovacije, podnebne spremembe in digitalizacijo. Ponosna sem na, Bava, na Bavarsko, ampak eh, ne bo nad Bavarsko, ni samo Bavarsko, ampak gre za evropsko nebo. Zato potrebujemo tudi evropske raziskave. Obzorje Evropa je eden najboljših programov, ki jih imamo tudi na področju vsebinskega razumevanja na strani sveta obstajajo koraki naprej, ampak zatika se pri denarju. Ampak, če imamo nove naloge, če imamo več nalog, je jasno, da je treba zagotoviti za to tudi finančna sredstva. In mislim, da je zato stališče parlamenta pač razumno. Hvala. Dank, Frau Kollegin Hohlmeier. Hvala, kolegica Hohlmeier. Naslednji je gospod eh, Lahačuru iz eh, skupine socialistov in demokratov za eno minuto. No, da bomo zmagali v boju um, proti podnebnim spremembam. Komisija pravi, da vsako leto zmanjka od 115 do 280 milijard kako ukrepati, če tega denarja ni in eh, kako zagotoviti pomoč za MSP je eh, pred prihodno gospodarsko krizo, eh, ki prihaja. Treba je povečati lastna sredstva. No, v Ameriki je Roosevelt samo v nekaj letih potrojil ameriški proračun. Zakaj pa Evropska unija po 30 letih ne bi mogla uh, povečati tega proračuna? Proračun pa se je pri nas eh, celo zmanjšal. Zakaj ne bi vzeli ideje Žaka Delorja ali pa uh, Marija Montija, da se uh, Eh, financira evropski proračun tudi z lastnimi sredstvi. Nujno je, da Evropski parlament sprejme to resolucijo in da si zastavi bolj ambiciozne cilje. Hvala. Naslednji gospod Hojsik v imenu skupine Renew. Važeni pan komisar, važena pani ministerka, mili kolegine kolegovja. Tento rok, ako hádam, žiaden pred ním. Hvala lepa. Govorimo o novem večletnem finančnem, finančnem okviru in v celotnem svetu se soočamo z veliko krizo. Biotska raznovrstnost pada vse od Amazonije do čeških gozdov. Soočamo se tudi z strupenimi snovmi, ki so v našem okolju. Proračun mora odražati naše prednostne naloge. Zagotoviti moramo, da bodo sredstva šla v prave namene. Ampak ne samo to, tudi politike morajo biti koherentne. Leva roka mora vedeti, kaj počne desna. Zaščititi moramo podnebje, potrebujemo obnovljive vire energije, ki so čisti, potrebujemo čisto industrijo in kmetijstvo, ki bo prijazno do okolja. Ta proračun ni namenjen nam, ampak našim otrokom. Ne smemo jih razočarati. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Dorfman iz ELS. Kolegice in kolegi, jasno je, da mora biti proračun obrnen v prihodnost in da mora predvidevati nove prednostne naloge. Ampak ne smemo pozabiti na tako imenovane jedrne politike EU. Omenili ste jih in napačno bi bilo, če bi tukaj vrčevali. Tukaj mislim predvsem na kmetijsko politiko. Trenutno je pred nami predlog in v tem predlogu naj bi veliko vrčevali na področju kmetijstva in celo, celo tega predloga nekatere države članice niso pripravljene sprejeti. Ampak kaj je še hujše? Hujše je, da so predvidena krčenja na področju razvoja podeželja. Načrt razvoja podeželja je za številne regije najpomembnejši instrument za razvoj podeželja. Če bomo ta sklad skrčili za več kot četrtino, potem bodo najbolj bogate države tiste, ki bodo to lahko nadomestile iz lastnih sredstev, revnejše države pa bodo zaostale in to bo pomenilo, da bodo razlike še večje in to ni v skladu z neko razumno politiko. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa šestel, Renew. Gospod predsedujoča, dragi kolegi. Hmm, če danes podpremo to resolucijo, bomo poslali močen političen signal evropskim državljanom. Eh, povedali jim bomo, da smo slišali njihove skrbi. To je tudi opozorilo svetu. Eh, namreč eh, mi želimo biti vključeni v to razpravo o prihodnih pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Dragi kolegi in kolegice, financirati je treba naše prioritete, tudi v luči brexita, ki prihaja. To zahteva od nas ne samo, da moderniziramo in poenostavimo lastna sredstva, ampak da ustvarimo tudi nova lastna sredstva. Samo z ambicioznim proračunom se bomo lahko soočili z novimi prioritetami na področju podnebja, zaposlovanja mladih, usposabljanja, izobraževanja, pa tudi krepitve evroobmočja potrebujemo ambiciozno skupno kmetijsko politiko, zato da zaščitimo naše kmete in njihove dohodke, um, tako da bodo um, proizvajali dobro, kakovostno, zdravo hrano in to na okolju prijazen način. Hvala. Hvala. Zdaj pa še podpredsednik Karas, izvolite za eno minuto. Gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, Oskar Wild je nekoč dejal, da je cinik tisti, ki pozna ceno vsega, ampak vrednost ničesar. Populistični ciniki so tisti, ki ne želijo izvajati naložb, zato ker naj bi šlo za zapravljanje denarja. Na področju raziskav, inovacij, podnebnih ciljev, in kmetijskih ukrepov ter razvoja podeželja. V to ne želijo vlagati, niti v obrambo, v upravljanje meja, v zunanjo politiko, v našo skupno politiko. Populisti tega ne priznavajo. Gre za razpravo med nacionalisti, populisti in ignoranco. Po drugi strani pa imamo odgovornost, razum in pravo držo. Vsi vemo, da en odstotek ni dovolj za našo skupno prihodnost, zato ker s tem ne bomo izpolnili cilja v prihodnosti. Naši državljani bodo ostali prikrajšani za številne politike in ukrepe. Upam, da bo komisija na naši strani, mi smo na vaši strani in eh, skupaj si moramo prizadevati za lepšo prihodnost. Hvala. Hvala, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Dobro, nam gre časovno in gre za pomembno razpravo o prihodnosti Evrope. Sedem vas je zaprosilo za besedo, vsi boste dobili besedo. Začel bo gospod Montero de Aguiar, oziroma gospa Montero de Aguiar, izvolite. Yes. Eh, todos sabemos que o turismo. Hvala, gospa predsedujoča. Vsi vemo, da imamo skupne pristojnosti od Lizbonske pogodbe naprej in leta 2018 smo se tukaj dogovorili o stališču do večletnega finančnega okvira. Naše stališče je bilo jasno. Eh, tudi za trajnostni turizem smo vzpostavili postavko v tem večletnem finančnem okviru in komisijo smo prosili naj takoj poda zakonodajni predlog, specifičen predlog, ki bo spoštoval tudi ta sektor. Vendar pa eh, nažalost eh, strani komisije ali držav članic do danes še nismo nič prejeli. Leta 2018 je mednarodna turistična organizacija zaznala porast turizma za 6 odstotkov. To je zelo pomembna industrija za mojo državo Portugalsko, um, pa tudi za Evropsko unijo in turizem mnogim državam omogoča eh, izhod iz gospodarske krize. To nam je pomagalo, da smo išli hitreje kot kdo drug. In prosim eh, države članice naj eh,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 In če želimo odgovoriti na pričakovanja državljanov, moramo najprej imeti pred očmi um, količino proračuna. Z njim moramo pokriti vse prioritete evropskih državljanov. Še posebej uh, je treba poskrbeti za uh, najranljivejše, tisti, ki so močnejši, pa morajo prispevati več. Uh, romunski državljani so me poslali v parlament zato, da Eh, skupaj s kolegi zagotovimo več bolnišnic, več šol v Romuniji. Lahko govorimo o eh, razvoju, o ekološkem kmetijstvu in tako naprej, o um, raziskavah, ampak če se ne bomo odzvali na bistvene potrebe evropskih državljanov, ne bo napredka. Predvsem njih moramo imeti pred očmi. Sem so nas poslali evropski državljani in Hočem, da glasujemo o evropskem proračunu, ki bo odgovarjal na potrebe državljanov. Hvala. Gospod Flego je naslednji, izvolite. Vam, poštovana predsednice. Hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Gospod eh, komisar, po mojem mnenju je še večji izziv kot je Brexit, iskanje novega uspešnega sodobnega ekonomskega modela, ključno najti način, kako bodo države članice lahko delovale v prihodnih eh, letih. Proračun mora biti vizionarski, ne pa nekako eh, bančniško-računovodski. EU ima, mora imeti največjo rast BDP na svetu in državljani največjo, največji, najvišji življenjski standard. Zato moramo opredeliti naše prioritete poleg Eh, izobraževanja, digitalizacije, zelenih politik ali varnosti in ob vsem tem nikakor ne podcenjujte kohezijske politike in njenega pomena in nikakor ne morem sprejeti ideje o porastu deleža držav članic z 15 na 30 odstotkov pri odobrenih projektih, zato pričakujem, da se bo takšna zamisel prepričila in zato verjamem v Evropo, verjamem v kohezijsko politiko in v solidarnost držav članic. Hvala. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Hvala. Gospod Tomašič je naslednji, EKR. Predlog komisije o višegodišnjem financijskem okviru v manji... Predlog komisije o večletnem finančnem okviru za manj razvite države vodi do nezadovoljstva. Nove prednostne naloge pošiljajo slabo sporočilo. Ne bomo več poskušali zmanjšati razlik med državami članicami, ampak bomo izvajali cilje in projekte v velikih državah. Kako bi si lahko drugače razložili krčenje na področju kohezijske politike in eh, na področju integracije migrantov? Prihajam iz Hrvaške. Mi imamo težave z izseljevanjem mladih in usposobljenih državljanov. Potrebujemo več kohezijskih sredstev, zato da dosežemo evropski standard. Prav tako želimo obdržati življenje na podeželju in želimo ohraniti konkurenčnost kmetijstva. Mislim, da z trenutno zastavljeno skupno kmetijsko politiko tega ne bomo uspeli doseči. Unijo s tem predlogom delimo na prvorazredne in drugorazredne članice in to je nesprejemljivo in mislim, da bi moralo to biti nesprejemljivo tudi vsem poslancem v tej dvorani. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ferreira je naslednji. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gre za asimetrično integracijo. Prednosti in izgube bodo neenako porazdeljeni. Isti vedno zmagajo in isti vedno izgubijo. Asimetrični učinki integracije preprečujejo konvergenco. Besede so prave, ampak ukrepi niso pravi. Kohezija ni imela nikoli dovolj viro, da bi opravila svojo nalogo. Povečati bi morali kohezijo, nažalost pa samo krčimo sredstva za kohezijo. Za Portugalsko so kohezijska sredstva ključnega pomena. Denar pa bo šel velikim evropskim državam, ki zdaj sprejemajo militaristično-varnostni pristop na mesto kohezije. To bi morali zavrniti. Nažalost, ta resolucija ni dovolj stroga. Hvala. Hvala lepa, hvala kolega. Gospod Varbon je naslednji iz ELS. Hvala lepa. Vedno sem bil za bolj strogo proračunsko politiko, za strožji proračun. To sem trdil že kot nacionalni poslanec, pa tudi zdaj kot evropski poslanec. Jasni smo bili svojim voljivcem, da ne bomo dovolili, da bo proračun EU ostal v mejah normale. Ne želimo si, da bi več švedskega denarja šlo v EU. Predlog, ki je na mizi, je veliko tveganje. Gre za 40 odstotno povečanje prispevkov iz švedskega proračuna. To je veliko več, kot bi jaz lahko sprejel. Evropa se res sooča z izzivi, še posebej kar zadeva konkurenčnost in napačno bi bilo, če bi menili, da. Moramo svoje državljane prisiliti, da moramo svoje podjetnike prisiliti, da plačujejo više davke, zato da bomo mi lahko več denarja poslali v EU. Proračun moramo posodobiti in poskrbeti moramo, da bo bolj učinkovit. Več moramo vlagati v raziskave, infrastrukturo in učinkovitost. Tako bomo lahko zagotovili gospodarsko rast in tako lahko dejansko Evropska unija spremeni življenje državljanov na bolje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marquez bo zaključil razpravo iz vrst socialistov. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospe in gospodje. To so težki časi. Evropo čaka eden najpomembnejših trenutkov, zato ker je vlada v Združenem kraljestvu pripravljena vse postaviti na kocko samo zaradi voljivcev. Videli smo, kaj se je eh, dogajalo v zadnjih letih za stranko konzervativcev. Evropski svet se mora zdaj odločiti, kako bomo naslovili to vprašanje tveganja so velika, recesija prihaja in zdaj potrebujemo močan proračun za to, da bomo lahko poskrbeli, da bodo vlagatelji imeli zaupanje in da bomo lahko spodbojali kohezijo na ravni EU. Namesto tega pa je več držav članic v svetu pripravljenih še bolj krčiti predlagani proračun. Kot je povedal predsednik komisije, to ni dovolj. Zdaj je član ELS-a branil stališče nekaterih držav članic v svetu. Jasno je, odkot prihajajo takšna stališča. To je nespremljivo. Potrebujemo več Evrope in poskrbeti moramo, da bomo na izive odgovorili z več Evrope, ne pa s krčenjem proračuna, kakor predlagajo nekatere države članice. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa komisar Han, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča, gospa ministrica, poslanke in poslanci, prisluhnil sem vam in vidi se, da je večina parlamenta zavezana temu, da bo naslednji dolgoročni proračun EU ambiciozen in pripravljen na prihodnost. V resoluciji izpostavljate, da je zdaj čas, da sprejmemo odločitve, ne smemo več zavlačevati, ne sme priti do zamud pri izvajanju programov naslednjih generacij. Državljanom smo dolžni gotovost. Unija se mora biti sposobna odzvati na izzive, še posebej kar zadeva podnebje, podnebne ukrepe, upravljanje z mejami in obrambo. Hvala finskemu predsedstvu za dokument, ki je bil razdeljen na Koreperju včeraj. S tem se pripravljamo na oktobrsko razpravo o večletnem finančnem okviru. Dokument je bil pripravljen, to pozdravljamo, ampak že na začetku želimo povedati, da smo razočarani nad glavnimi elementi vsebine tega dokumenta. Trenutno so institucije vsaka na svoji strani, to je treba vedeti. Ampak predsedstvo sveta in voditelje pozivamo, da upoštevajo stališča Evropskega parlamenta. Komisija je zavezana sodelovanju z vsemi institucijami, prav tako pa bomo spodbujali dialog. Veselim se že sodelovanja z Evropskim parlamentom in pogajalsko skupino. Veselim se, da bomo ta pogajanja še pravočasno pripeljali do uspešnega zaključka. Hvala. Hvala, komisar Han. Zdaj pa gospa Tupo Rajnen v imenu sveta. Hvala, gospa predsedojoča, poslanke in poslanci. Gospod komisar, hvala za vaša mnenja, hvala za vaša vprašanja in hvala za vaše komentarje. Številni izzivi so bili omenjeni v razpravi danes. Inovacije, podnebne spremembe, naložbe, trajnostno kmetijstvo, kohezija in tudi pravna država oziroma spoštovanje pravne države in spoštovanje naših skupnih vrednot. Vse to so naše prednostne naloge jasno je, da je to v našem skupnem interesu, to je v skupnem interesu vseh institucij in evropskih državljanov. Gre za naše skupne izzive in to se mora odražati tudi v našem skupnem proračunu. Naslednji večletni finančni okvir mora nasloviti te izzive. Ampak, gospe in gospodje, večletni finančni okvir ni samo računovodska naloga, ampak gre za urodje, ki omogoča izvajanje naših političnih prednostnih nalog. Upoštevati pa je treba, da morajo države članice pač podati svoje prispevke in ti prispevki morajo biti pošteni, izvedljivi in spremljivi za vse, za vse države članice. Gospe in gospodje, Naj še enkrat povem, da je finsko predsedstvo zavezano temu, da se bomo redno srečevali z vami pred splošnimi zasedanji sveta. Trialogi so se prav tako že spet začeli v zvezi s številnimi sektorskimi dosjeji in zelo nas zanima, kakšno je mnenje parlamenta v zvezi s tem. Danes v tej plenarni dvorani govorimo o večletnem finančnem okviru. Skupaj izmenjujemo si mnenja o naslednjem večletnem finančnem okviru. Novega večletnega finančnega okvira ne bomo sprejeli brez skupnih prizadevanj, zato da bo novi proračun dejansko sposoben izvajanja naših prednostnih nalog, ki jih bomo imeli. Hvala, hvala in uh, vso srečo tudi na pogajanjih. S tem je te točke konec. Zdaj nadaljujemo. Naslednja je točka poročilo TOM in sicer politika za poslovanje in socialna politika v evromočju. Najprej bo dobila besedo gospa Tom, ampak opozoriti vas želim, da preizkušamo nov sistem. Poslanci se lahko elektronsko prijavijo Za postopek priteknite pozornost predsedujoče ali za postopek modrega kartona. Navodila ste dobili tudi po elektronski pošti. Prijavite se lahko z funkcijskimi gumbi na glasovalnih napravah. Ampak, če želite to storiti, potrebujete svojo glasovalno kartico. Če glasovalne kartice danes nimate, seboj lahko seveda uporabite stari sistem, kar pomeni, da dvignete modri karton za postopek modrega kartona ali beli list papirja, če se želite javiti k besedi za postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Hvala lepa. Opozorjam pa vas, da. Bom poskrbela, da se boste držali časa za govor, zato da bo čim več poslancev in poslank lahko dobilo besedo. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Začela bo Jana Tom in sicer za 4 minute. Izvolite, hvala. Hvala, predsedujoča, komisarka, kolegice in kolegi. Poročam o politiki zaposlovanja in socialni politiki v evroobmočju. Se slišimo? Malce bližje mikrofono, prosim zato vas bomo slišali. Torej, vesela sem, da lahko spregovorim o socialni politiki v evroobmočju. V odboru Empel je bilo poročilo sprejeto z veliko večino. Prihajam iz Estonije in ponosno sem na to, da smo v času predsedovanja svetu poskrbeli, da je naš premijer Juri Ratas lahko podpisal listino o socialnih pravicah skupaj z Junkerjem. To je bilo 17. novembra leta 2017. Ta ambiciozni dokument je podprl tudi Evropski parlament in o njem so določena pomembna načela, ki jih je treba zdaj izvesti v državah članicah. Zahvaljujem se komisarki Tysonovi za to, da si prizadeva za izboljšanje socialnih politik po Evropski uniji. Vsi vemo, da je to zapleteno. Vedno, ko govorimo o socialnih standardih v Evropski uniji, nekdo reče ne, ne, ne. Najprej načelo subsidijarnosti. Seveda pa vsi vemo, da zadeve niso idealne. Od leta 2012 Komisija v okviru Evropskega semestra izdaja priporočila za posamezne države, ne samo na področju gospodarstva, ampak tudi na področju socialnih politik v euroobmočju. To je zelo pomemben proces, ampak nažalost, in to je zapisano tudi v poročilu, je stopnja izvajanja teh priporočil nesprejemljivo nizka. Nekateri programi so dosegli nekaj napredka. 72 odstotkov priporočil je bilo upoštevanih leta 2012, ampak 2018 je bil odstotek 39, najnižji vseh časov. Zato mora komisija ukrepati in najti mora način, da bo država članice prepričala, da je socialna politika v Evropski uniji prav tako pomembna kot obramba ali druge politike v EU. Mislim, da moramo te politike razširiti tudi na države, ki niso v evroobmočju. Ursula von der Leyen, novoizvoljena predsednica komisije, je pred potrditvijo v parlamentu podala govor in v govoru je obljubila, da bo v prvih 100 dneh svojega mandata pripravila nov zakonodajni mehanizem, za to, da poskrbi, da bodo imeli v Evropi vsi ljudje pošteno minimalno plačo. Tisti, ki ste skeptični, naj vam povem, da bo ta predlog upošteval nacionalne tradicije in tudi zakonodaja. To pomeni, da nihče ne bo kršil načela subsidijarnosti. Ampak boriti se moramo proti revščini zaposlenih in socialne izključenosti revnih. Drugače, bodo v Evropi nastali žepi, kjer ljudje ne živijo in soočali se bomo tudi z begom možganov in drugimi problemi. Želimo si, da bi imeli določena urodja na voljo za preprečevanje orodij, kjer so se ljudje oziroma področji, kjer so se ljudje izselili. Prav tako moramo rešiti vprašanje razliko v plačah, diskriminacije in tako naprej. To je tisto, kar si evropejci želijo. Ne samo od nacionalnih vlad, ampak tudi od nas, predstavnikov v Evropski uniji. V poročilu pozivamo komisijo, da uvede novo schemo pozavarovan za nadomestila za brezposobnost in včeraj sem dobila pismo Evropske konfederacije sindikatov, kjer me prosijo naj podprem določene predloge sprememb v svojem poročilu. No, mislim, da si res uh, prizadevamo za pravo stvar tukaj in upam, da me boste podprli. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa komisarka Tyson. Izvolite, beseda je vaša. Thank you very much, eh, madam. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci. Gospodarstvo v Evropi že sedmo leto zapored raste, zaposlenih je več kot kadarkoli prej. Revščina pada, zato ker so razmere na trgu dela dobre. Evropa je močnejša tudi, kar zadeva gospodarsko upravljanje, kajti zato je odgovoren predvsem evropski semester. Socialne in ekonomske politike smo izenačili, zato ker smo pred kratkim sprejeli tudi Evropski stebr socialnih pravic. Delimo si najboljše prakse, razvili smo dobre načine analiziranja, smo pa tudi v tesnem dialogu z državami članicami in socialnimi partnerji. Vendar razlike še vedno obstajajo med državami. V nekaterih državah je vedno več potreb po delavcih, v drugih državah pa je vedno več brezposobnosti. Vedno več je tudi revnih delavcev. Skoraj 10 odstotkov delavcev je ogroženih. Grozi jim revščina. To lahko vodi do segregacije na trgu dela in to pomeni, da mora biti naša ključna prednostna naloga, da bodo trgi dela bolj vključujoči. Poskrbeti pa moramo, da bodo vsa ustvarjena delovna mesta dobra delovna mesta ženske so še vedno v slabšem položaju na trgu dela, ne glede na to, da so bolj izobražene kot moški. Če bi zapolnili to vrzel, bi sprostili zelo veliko potencijala, kar bi imelo pozitivne učinke na gospodarstvo in družbo. Zagotoviti pa moramo, da bomo imeli dobre politike za uravnoteženje poklicnega in družinskega življenja, poskrbeti pa moramo tudi za ustrezno nego otrok. Evropska družba se spreminja in tudi gospodarstva se spreminjajo. Jasno je, da moramo povečati naložbe na področju izobraževanja, usposabljanja in usposabljanja na delu, zato da bomo pomagali ljudem, zato da bomo lahko zaobvladali nove tehnologije in nove načine dela. Prav tako pa moramo poskrbeti za pravični prehod na podnebno neutralno gospodarstvo. Drage poslanke in poslanci, ljudje morajo biti v središču našega odločanja. To je zdaj še bolj pomembno kot kadarkoli prej. Revščina sicer pada povsod, ampak vidimo, da je vedno več evropejcev zaskrbljeni, počutijo se ranljive zaradi neenakosti, prekernosti delovnih mest, pa tudi zaradi nepredvidljivega učinka globalizacije in podnebnih sprememb na države, ljudi, sektorje in tako naprej. Vlagati moramo v ustrezne sektorje, zato da bomo vključili vse ljudi v družbo prihodnosti, ampak sisteme socialne zaščite moramo zasnovati tako, da bodo lahko zaščitili naše ljudi. V tem kontekstu se zahvaljujem poročevalki in odboru za zaposlovanje za to uravnoteženo poročilo. To poročilo predstavlja pozitivne trende in tudi izzive, s katerimi se soočamo in strinjam se z sklepi tega poročila. Boriti se moramo proti izzivom, ki jih imamo, poskrbeti moramo, da bo socialno-tržno gospodarstvo delovalo za podjetja in državljane, tudi v teh spremenjajočih se časih. Prav tako moramo spodbujati konvergenco, kajti to je tisto, zaradi česar smo oblikovali Evropski stebr socialnih pravic. Manj no, kot dve leti je minilo od uvedbe, izvajanje pa se je že začelo. Načela so vključena v vse etape evropskega semestra oziroma v zadnji dve etapi in povsod tudi izpostavljamo prednosti tega stebra. Podali smo pomembne zakonodajne predloge, izvajamo več načel tega stebra socialnih pravic in tudi finančno sredstvo smo namenili temu, da podpremo izvajanje tega stebra, zato da ukrepimo povezavo med stebrom in programiranjem skladov, zlasti socialnega sklada. Sklad in stebr eh, je namenjen temu, da bomo zagotovili kakovost na delovna mesta, socialno pravičnost, in uh, druge elemente. Socialni stebr je eden glavnih dosežkov naše komisije, ampak dela še ni konec, kakor vsi vemo. Evropski parlament je zavezan temu in tudi komisija, države članice in socialne partnerji ga podpirajo, zato bo stebr ostal del naše politike tudi v prihodnosti. Začenši z novim ciklom, bomo semester zasnovali tako, da bo upošteval tudi cilje trajnostnega razvoja OZN v skladu s pravno podlago. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, več dela je potrebnega za to, da bo naša družba bolj vključujoča in pripravljena na prihodne izzive. Bolj vključujoče gospodarstvo bi izboljšalo tudi razmere na evro območju in to bi lahko predstavljalo dobro osnovo za nadaljevanje ekonomske in monetarne unije. Načela stebra je treba izvajati na terenu, prav tako moramo slediti ciljem trajnostnega razvoja. To sta povezana cilja in to bomo poskusili doseči tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Komisija bo ostala v spredju, spodbujali bomo konvergenco na vzgor pogojev življenja in to po vsej Evropi. Podpirali bomo ljudi, podjetja in regije v teh časih, ko se soočamo z izzivi. Hvala, hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa prva, gospa Walsh, izvolite. Hvala, na začetku se zahvaljujem gospe Tom in drugima soporočevalcema zlasti kolegicam in kolegom iz ELS. Zelo je pomembno, da imamo dobre socialne in gospodarske politike in te politike ne smejo biti protislovne. Mislim, da moramo vsi iti v isto smer. V poročilu opozarjamo na to, da je treba ukrepati v zvezi z trajnimi problemi v Evropski uniji ukrepati moramo na področju brezposobnosti mladih, boriti se moramo proti revščini, zlasti revščini otrok, povečati moramo tudi udeležbo na trgu dela, zagotoviti moramo enakost za vse ljudi v naši družbi, ukrepiti moramo konkurenčnost, prav tako pa moramo pomisliti na prihodnost in na to, kako bomo socialne sisteme in izobraževanje prilagodili prihodnim izzivom, še posebej na podeželju. Mislim, da moramo ukrepati na teh področjih v prihodnih letih. Kolegice in kolegi, 10. oktober je dan duševnega zdravja in vesela sem, da poročilo vključuje tudi konkretne ukrepe na področju duševnega zdravja. Zelo pomembno je, da opozorimo, da se Evropska unija ne posveča duševnemu zdravju, ne glede na to, da ima to velike posledice, tudi finančne posledice. Mislim, da bi se to moralo odražati v socialni politiki ne bomo pazili na zdravje ljudi, če ne bomo pazili na njihovo duševno zdravje. Parlament, komisija in države članice lahko ukrepajo za to, da se izboljša politika na področju duševnega zdravja v EU in v tem poročilu pozivamo k specifičnim ukrepom. Prav tako poziv vključuje preventivne ukrepe. Veselim se že sodelovanja z vsemi, ki bodo delali na tem tudi v parlamentu. Hvala še enkrat poročevalki Jani Tom za njeno dobro opravljeno delo. Hvala. Hvala lepa, gospa Walsh. Seveda zaslužili ste si aplauz. Zdaj pa gospa Jongerius, izvolite, iz vrst socialistov. Dve minuti. Dankjewel, voorzitter. Um, Europa moet meer zijn dan een markt met een munt. Europa moet... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropa mora biti kaj več kot zgolj mošniček. Treba je delati za prihodnost naših ljudi. Nove tehnologije, gospodarski trendi, razvoj in pa ta velikanska tranzicija, ki se sedaj od nas zahteva zaradi podnebnih sprememb, pomeni, da se bodo stvari odvijali zelo hitro. In vseeno je, ali smo iz Splita ali iz Štokholma, stvari se bodo odvijale hitro, stvari se bodo spremenile, zato moramo biti pripravljeni in usposobljeni. Tu gre za zelo uravnoteženo poročilo gospe Jane Tom in mislim, da nam bo v pomoč na tej poti. Države članice in komisijo pozivamo naj zagotovijo več zaščite tudi delavcem na platformah in da naredijo hitro konec nepravičnosti in pa plačnim razlikam med spoloma, ki še vedno obstajajo. Tudi starejšim želimo dati možnosti in perspektive, da lahko nadaljujejo sodelovanje na trgu dela. Tudi mladi morajo dobiti možnost vstopa na trg dela, da bodo imeli perspektivo za prihodnost. Poskrbeti je potrebno za podporo, ko pridejo težki časi, ampak dejstvo je, da potrebujemo tudi države članice na naši strani. Pripričana sem, da lahko marsikaj naredimo z vidika dolgoročne brezposelnosti in potem bomo ljudi, mislim, da prepričali, da Evropa dela za njih. Hvala lepa sledi gospa Brune za skupino Renjo. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej hvala, gospe Tom, za odlično poročilo. Veseli me, da Evropski parlament večinsko podpira to poročilo o zaposlovanju in socialnih politikah v evroobmočju, kjer imamo priporočila za posamezne države na podlagi poročila Evropske komisije o evropskem semestru. Tu ne bi naredili predvsem velik napredek v smeri več socialne Evrope z več investicijami. Podarila bi dvoje. Najprej zahteva Evropske komisije, da naj eh, se predloži zakonodajni predlog, na podlagi katerega bo lahko vsak državljan EU pričakoval minimalno plačo, pravično upoštevajoč nacionalno specifiko. Ursula von der Leyen je to izpostavila kot eh, prioriteto tega mandata na področju socialne konvergenčnosti. To je tudi odziv na politiko pomankanja delovne sile, ki jo beležimo v številnih državah članicah. Moj drug komentar zadeva delovce na platformah. Vemo, da delo v Evropski uniji eh, preko online posrednikov predstavlja danes več kot 5 milijonov delovnih mest v Evropski uniji. Številne države članice ukrepajo z nacionalnimi ukrepi, pomembno pa je, da tudi Evropska unija stori svoje. Mislim, da moramo uskladiti svoja stališča in svoje ukrepe za zagotavljanje socialnih eh, in delovnih pravic delovcev, ki se zaposlujejo na ta način. Hvala lepa, gospod Brune. Nadaljujemo s prispevki v imenu zelenih, gospa Petr Hansen. Minuta in pol, izvolite. Hvala lepa. Najprej hvala poročevalki za odlično delo in za sodelovanje na tem doseju. Mi, zeleni, smo zadovoljni s tem poročilom, še posebej zato, ker zadeva številna socialna vprašanja, ki bi jih po našem mnenju morali obravnavati v prihodnem mandatu na evropski ravni. Zelo nas veseli, da to poročilo eh, podpira dajanje večje prioritete socialnim ciljem EU, tako kar zadeva mm, zakonodajni okvir, torej komisijo, in pa tudi kar zadeva finančni okvir, torej naslednji proračun. Še en pomemben vidik z vidika zelenih pa je pomen boja proti neenakosti med spoloma na trgu dela. Zato nas veseli, da smo s tem poročilom komisiji jasno sporočili, da želimo predlog direktive o plačni transparentnosti, da naredimo končno konec plačnemu razkoraku v EU. Enako velja za pokojnine. Veseli nas tudi, da to poročilo poziva k rešitvam dolgoročnega problema brezposelnosti, da se integrira invalide v trg dela in da najdemo tudi pobude na evropski ravni, da bodo delavci preko online platform imeli enake socialne pravice. Ja, ne glede na njihov status. Zato na tej podlagi pričakujemo ukrepe, zakonodajne ukrepe komisije v prihodnih mesecih in letih. Hvala lepa, nadaljujemo v imenu skupine ID, gospa Žame. Spoštovane kolegice in kolegi, gospa poročevalka, ne, Evropska unija ni na boljšem. In uh, Evropsko unijo sestavljajo izjemno raznolika gospodarstva z socialnimi, gospodarskimi in regulatornimi pristopi, ki nikako niso povezani. In zato se mi zdi, da je to poročilo polno ideologije in pristranskosti, ki govori tudi o Turčiji, ki jo vključujete v svoje podatke in vse čas izpostavljate vključevanje migrantov v trg dela na račun naših najrevnejših sodržavljanov. Zato podpiramo alternativni predlog Guida Hajla, ker ti pomembno je, da državam članicam ponudimo soverenost na področju gospodarstva in sociale, kajti čas je, da se da prioriteto državljanom EU na področju zaposlovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, nadaljujemo v imenu skupine EKR, gospa Zalevska ena minuta. Hvala lepa. No, na začetku se zahvaljujem za konstruktivno in intenzivno sodelovanje med vsemi, ki so delili na tem dokumentu. Naj izpostavim, da gre tu predvsem za euroobmočje. Gre za pravilen pristop in za tudi veččas ponavljajočo se diagnozo trga in socialne politike. Govorimo o revščini, o brezposobnosti, o revščini, težkih razmerah, v katerih so mladi, o neustrezni usposobljenosti za trg dela, o starajoče se prebivalstvu in o tem, da naše družbe ne sledijo posledicama revolucije, industrijske revolucije 4.0. Upam, da bomo o teh zadevah še razpravljali, kaj ti želim predvsem opozoriti na to, da je zelo veliko elementov tega poročila, nekaj, kar gre onkraj evroobmočja. Veliko se tudi posega v zakonodajo držav članic in upam, da ko bo komisija pripravljala nadaljne dokumente, da bomo lahko resno spregovorili ne le o diagnozi stanja, ampak predvsem o tem, kako te probleme reševati. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL, gospa Pereira, minuta in pol. Socialna in eh, gospodarska politika ki se vseljuje v EU, je posledica pogodb, ki v bistvu kriminalizira kakršnokoli levičarsko politiko. Odkar smo vstopili v evroobmoče, to pomeni eh, vedno znova korake nazaj, stagnacijo plač, eh, problemi za delovski razred ostajajo, eh, težave imamo z integracijo migrantov, zato se ne moremo strinjati Eh, z vsemi temi pristopi, kar zadeva gospodarsko upravljanje. Moja država je v preteklosti to sprejemala. Dejstvo pa je, da ne moremo poskušati lotevati se socialne izključenosti, obenem pa zviševati plače, odpravljati dolgoročno brezposelnost, zagotoviti prihodnost eh, našim mladim in, in, in starejšim če bomo še naprej socialne in eh, delovske pravice krčili, bodo tisti, ki so na dnu najbolj utrpeli. To je rezultat tega pakta za stabilnost in rast. Hvala lepa. Gospod Zdehovski ima za vas vprašanje postopku modrega kartona. Spremete. ne, potem pa nadaljujemo in sicer je naslednja gospa Džemma iz skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sprejem tovrstnih politik ima že konkretne rezultate za najšepkejše v našem uh, v naši družbi. Ampak še naprej ostajajo nesprejemljivi učinki neenakosti. Dejstvo je, da so številne države v težavah zaradi vrčevalnih ukrepov in še posebej bi se tu rada dotaknila vprašanja invalidnih oseb. Odbor OZN za pravice invalidov je z veliko zaskrbljenostjo ugotovil, negativne posledice, ki jih imajo vrčevalni ukrepi na življenjski standard invalidnih oseb. Zato se zahteva odpravljanje kakršnih kolik tovrstnih ukrepov za zagotavljanje ustreznega standarda življenja. Predvsem je potrebno poskrbeti za ustrezno socialno zaščito, ki bo zagotovila dostojanstveno življenje in ki predvsem spoštuje njihovo pravico biti drugačen, ne pa pravico do enakosti. Hvala lepa. Hvala, spoštovana kolegica, nadaljujemo in sicer je naslednja, oziroma naslednji gospod Radke v imenu skupine ELS. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, najprej hvala lepa poročevalki za opravljeno delo tu takoj na začetku našega mandata in to kaže, da bomo tudi v naslednjih petih letih hodili po ta isti poti, ki jo je začel Jean-Claude Juncker pred petimi leti. Kar zadeva pozavarovanje za brezposle, ima naša skupina drugačno stališče, naša delegacija, nemška delegacija je kritična do teh predlogov. Ne želim tudi nobene skrivnosti delati iz tega, da je naša skupina dokaj kritična do tovrstnih predlogov. Kljub temu bomo glasovali za to poročilo, kajti boj proti brezposobnosti mladih, boj za poštene, poštene delovne pogoje, boj proti revščini v EU je nekaj, kar je vsekakor v samem DNK v skupine ELS in v prihodnih petih letih se bomo prepirali o podrobnostih, tako je prav, ampak o ključni usmeritvi pa se ne bomo prepirali, kajti ta je jasna za našo skupino in tudi za me. Hvala, gospod Radke. Nadaljujemo gospa Gualmini v imenu skupine SD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo je absolutno pozitivno, dobro, učinkovito, izpostavlja vse tiste značilnosti, ki nas skrbijo na evropskem trgu dela, obenem pa odločno izpostavlja tudi cilj 65 odstotkov povprečne stopnje zaposlenosti. Ne razumemo pa, kako to, da se postavlja pod vprašaj inovativne scheme, kot je schema boja proti brezposelnosti za številne mlade. Ursula von der Leyen je to že izpostavila. Eh, prav tako je pomembno zahtevati ustrezna sredstva za boj proti eh, zunanjem vplivom. Potrebujemo pa več Evrope, potrebujemo več Evrope na področju dela, na področju sociale. E, narediti moramo korak v smeri amsterdamske strategije, Eh, iz leta 97, Evropa ne more biti zgolj Evropa gospodarstva, mora biti tudi Evropa, eh, ki se zavzema za delo, delavce in socialo. Hvala lepa. Nadaljujemo z gospo Langensipen v imenu zelenih. Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi, lep pozdrav. Imamo poročila, ki pridejo o pravem času, ki identificirajo prave probleme in ki od nas zahtevajo angažirano ukrepanje. Poročilo, poročevalke Tom, je takšno poročilo in zato se vam zahvaljujemo, gospa Tom. Rad bi predvsem izpostavila težave invalidov. O tem govorim ne iz osebne izkušnje, ampak zato, ker gre za strukturne težave na področju zaposlovanja. To poročilo ugotavlja in obžaluje eh, slabši položaj, v katerem so eh, invalidi, nižji dohodki, dolgo, dolga eh, doba brezposlenosti, vse to so značilnosti. EU je konvencije OZN e leta 2006 že ratificirala. Enakopravnost in nediskriminatornost eh, je prioriteta in poročilo to tudi izpostavlja. Gospodarska politika in socialna politika v EU morata iti z roko v roki, proračun za socialo mora zato prav tako biti zadosten. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi kolega Rajl v imenu skupine ID. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod predsedujoča, Evropa je barvita, raznolika, nacionalno, regionalno, tudi zelo različna. Tako mora tudi biti, to je naša moč. Centralizem, plansko gospodarstvo še nikoli ni privedlo do blaginje. Zato zavračamo evropsko zavarovanje za brezposlnost, kajti rešitve so lahko le regionalne. Prav tako zavračamo evropsko minimalno plačo. Zagovarjamo nemško minimalno plačo, evropsko minimalno plačo pa zavračamo, kaj ti to bi prevedlo do velikega razlikovanja v konkurenčnosti. Kar pa zadeva revščino otrok, tu nam naši skladi niso pomagali. Sam prihajam iz takšnega okolja. V Gelsenkirchnu v Nemčiji imamo največ otrok, ki živijo v revščini. Ampak pomembno je, da naredimo korak naprej ljudi, ljudem moramo dati delo, kajti le na ta način se bomo lahko borili proti revščini. Sociala ni deliti denar drugih ljudi, sociala je zagotavljati delo. V imenu skupine KR, gospa Rafalska. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, strategije Na področju socialne politike se soočajo številnimi izzivi. Treba je upoštevati staranje družbe, digitalizacija, spremembe, ki jih to prinaša na trg dela. Evropa se že desetletja stara. Delež eh, ljudi nad 65 letom starosti v vseh državah eh, članicah raste. To je seveda učinek višje pričakovane življenjske dobe in pa tudi posledica niže rodnosti, kar je slabo. Evropa se bo soočala z problemi kot so feminizacija, staranja, singularizacija staranja in zato mislim, da moramo delati na strategiji za krepitev sistemov dolgoročne oskrbe prav tako bo potrebno več investicij. Tu pa je tudi trg dela in mislim, da moramo upoštevati tudi standard dela. In za konec, gospa komisarka, iskrena hvala za dosedanje sodelovanje in tudi za sodelovanje, ki smo ga bili deležni do sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Rutodal v imenu e LSA, ne, se opravičujem, pravi predsedujoča, gospa Rondinelli. Se upravičujem, seveda dobite besedo, ena minuta. Hvala. Ne morem podpreti tega poročila, ki pravi same eh, neustrezne reči. Namreč ob govoru o stanju na področju eh, brezposobnosti, govora o tem, da mora jo države članice sprejeti priporočila komisije, tam pa gre zgolj za vrčevalne ukrepe pri ključnih storitvah, pri vključevanju tistih eh, najšipkejših. To je velika politična eh, kontradikcija, veliko politično protislovje, ki nima več mesta v evropskih politikah. Ni dovolj zgolj govoriti o minimalni plači, o presposobnosti mladih, če ne zagotavljamo inštrumentov za rast, za blaginjo, za krepitev kakovosti življenja ljudi. V odboru smo predstavili številne amandmaje, številne ste sprejeli, ampak dejstvo je, da evropski državljani s svojim glasovanjem zahtevajo, da se odpravi politika varčevanja v prid rasti in priložnosti za vse. Zato gibanje petih zvezdic zavrača to poročilo, ki še naprej nikakor ne upošteva potrebe evropskih državljanov. Hvala. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Ron. Hvala, kolegica Rondinelli. Zdaj pa gospa Skitedal za ELES. Hvala, gospa predsedujoča. Socialni steber je bil sprejet in številne nas je skrbelo, kaj se bo potem zgodilo, kakšni predlogi bodo sledili. Socialdemokrati na švedskem so imeli jasno stališče v zvezi s tem. To bi moralo pomeniti, da bodo naši davkoplačevalci morali plačevati za brezposelne v drugih državah. Ampak te skrbi niso bile utemeljene. Govorimo o evropskem sistemu pozavarovanja za brezposelnost. Mi smo vedno bili proti takim predlogom, ampak zdaj pa beremo v tem poročilu, da obstaja ambicija eh, tudi pri socialdemokratih, da naj bi naši davkoplačevalci plačevali za slabo socialno varstvo v drugih državah. Pomembno je, da države same financirajo svoje socialne sisteme brez pomoči EU. Hvala. Gospod Agius Saliba iz eh, socialdemokratov je naslednji. Gospa predsedujoča, no, to poročilo pravi, da so gospodarski pogoji v EU zdaj dobri in da stopna brezposelnosti stabilno raste. Ampak še vedno je veliko razlik v bogatstvu in pa dohodku in to ustvarja veliko vrzel med revnimi in bogatimi. E, imamo revščino zaposlenih ljudi, potem Eh, morali bi se boriti za eh, dostojne življenjske standarde, kakovost dela in dobro plačo. Danes ni dovolj, da si zaposlen. Ljudje bi si morali eh, s plačo zagotoviti dostojno življenje in poskrbeti za svoje družine. Zato potrebujemo politike trga dela, ki bodo izboljšale delovne pogoje in pa zagotovile enake možnosti na trgu dela za vse evropejce prvič bo s tem poročilom Evropski parlament eh, tudi potrdil pravico do digitalnega odklopa. To je prvi, ampak korak v pravo smer. In eh, na ta način bomo zagotovili, da bo zagotovljeno ustrezno ravnotežje med zasebnim in javnim oziroma poklicnim eh, življenjem. No, ko smo prvi začeli govoriti o tem, je bil to skoraj tabu, zdaj pa bo to postalo priporočilo, uradno priporočilo Evropskega parlamenta. Rad bi vas danes eh, pozval tudi, da podprete pozavarovanje za primer brezposelnosti in pa tudi nov instrument za boj proti dolgoročni brezposelnosti. Hvala. Eh, gospa Duris Nikolsonova je naslednja. Hvala. Dragi kolegi, mislim, da bi morali nehati govoriti o doseženih stopnjah rasti. Pogledati moramo realnost. Nismo pripravljeni na digitalno transformacijo, na soočanje s staranjem prebivalstva, na dejanske razmere na trgu dela. Teh stvari ne bomo popravili samo s povečanjem eh, sredstev za to. 17 odstotkov delovnih mest je ogroženih zaradi avtomatizacije. Eh, ta odstotek je na finskem, torej deset odstoten, v moji državi na slovaškem, pa eh, bistveno višji. In prehod na novo digitalno družbo bo prizadel najranljivejše v naši družbi. Potrebujemo inovacije, socialne pravice in vse to je tesno povezano. Socialna Evropa bo cvetela samo, če bodo naše gospodarske politike ustvarile ustrezne pogoje za to. Mi vsi skupaj imamo isti cilj in zato ne smemo pri svojih odločitvah izhajati iz političnih fraz ali ideologije. Eh, pri oblikovanju politik moramo izhajati iz dejanskih podatkov. Hvala. Kolega Zdehovski je naslednji. Hvala, gospod predsedujoča, gospa komisarka. Najprej bi se zahvalil Jani Tom za to poročilo. Ko si pogledamo to poročilo, lahko nasplošno rečemo, oziroma vsaj sam lahko rečem, da je to poročilo zelo kakovostno. Moram pa nekaj izpostaviti in to je prva točka v poročilu. Jana Tom tukaj pravi, da bi rada uvedla nov finančni instrument za reševanje problema dolgotrajne brezposelnosti, ampak imamo tudi revidiran socialni sklad, poleg tega imamo sklad za prilagoditev globalizaciji. Zato je moje vprašanje naslednje, kje bomo dobili denar za nove instrumente, ki naj bi jih uvedli? Dva instrumenta že imamo in oba dobro delujeta. Zdaj pa bi ta dva instrumenta oslabili in denar preusmerili v nekaj novega, namesto da bi poenostavili Evropo. Uh, Zdi se mi, da na ta način stvari samo zapletamo in če bi ustvarili več instrumentov, bi eh, si ti instrumenti pravzaprav nasprotovali ali pa tekmovali med seboj. E, te točke ne morem podpreti, bom pa podprl celotno poročilo. Hvala. Zdaj pa spontane prijave k besedi, catch the eye. Gospod Kane Fizijeles bo prvi. Gospod predsedatelj, iskam da kažem pred kolegi ti čas, podkrepim to kolegice in kolegi, podpiram to poročilo, čeprav vsebuje tudi elemente, ki so si nasprotujoči. Torej, ta kontradiktorna stališča bi morali še bolje predebatirati tukaj v tej dvorani. Mislim, da bo prišlo tudi do konflikta med različnimi skupinami in pa različnimi državami, ki imajo različne interese ampak eh, poročilo dobro eh, poudarja tudi potrebo, da pomagamo najranljivejšim, potem izpostavlja države, ki imajo največ problemov in poročilo tudi ne skriva tvegan, s katerimi je povezan trg dela. Sam sem predstavnik Bolgarije, kjer so dohodki najnižji. Mm, veliko je skupin ranljivega prebivalstva in eh, to poročilo podpiram. Upam, da bodo eh, ti predlogi tudi hitro stopili v veljavo. Gospod Wallace. Hvala. Komisija pravi, da so socialne politike tudi prioriteta Evropske unije, ampak težko temu verjamem. V proračunu se povečujejo sredstva eh, za obrambo in to eh, kar na 13 milijard, kar podvojila so se ta sredstva. Zakaj pa se ne povečajo sredstva za boj proti revščini? Revščina se povečuje. Če povečamo denar za obrambno industrijo, s tem dajemo subvencije obrambni, oziroma za obrambne dejavnosti dajemo s tem denar eh, obrambni industriji. Ljudje potrebujejo varnost, ampak varnost v smislu, da si bodo zagotovili dostojno življenje, ustrezno zdravstveno varnost. To je ta varnost, ki jo potrebujejo. Če pa nas skrbi terorizem, mogoče bi morali eh, malo bolje nadzorovati izvoz orožja iz Evropske unije. Eh, mislim, da eh, bi morali preprečiti to, da naše države eh, sodelujejo pri destabilizaciji sosednjih regij. Hvala. Mm, Želimo vključiti čim več eh, eh, ljudi v postopek HDI, tako da tukaj ne sprejemamo modrih kartonov. Zdaj pa gremo kar naprej. Kolegica Ward iz socialistov. Hvala, predsedujoča. V naslednjih petih letih moramo evropski projekt eh, izgraditi na progresivni platformi, ki bo združevala ekonomske in socialne vidike. Brez takih temeljev bo še naprej vladala diskriminacija, eh, neenakosti na trgu dela in pri plačilu. Mi moramo te neenakosti zmanjšati in treba je zagotoviti dvig plač eh, za najnižje razrede. Poleg tega se moramo pripraviti na četrto industrijsko revolucijo in pa poskrbeti, da ne bo več vrzeli v plačilih za moške in ženske. Mi pri socialistih se zelo ukvarjamo s tem in eh, ta mandat ima zdaj zgodovinsko priložnost, da vzpostavi prvič v zgodovini evropsko minimalno plačo. Eh, treba je zagotoviti ljudem, eh, da bodo dostojno plačani, zato da si zagotovijo dostojno življenje. Vlagati je treba v ljudi to je eh, povezano z eh, ekonomsko uspešnostjo in če nam bo to uspelo, se bomo tudi zoprstavili trenutnim gospodarskim neenakostim, torej tem, ki obstajajo v tem trenutku. Zdaj pa gospa Tomašič iz EKR. Hvala. Hrvaška vlada in uh, eh, guverner imajo zelo ambiciozne načrte za vstop naše države v evroobmočje. Sama se ne strinjam z njihovim uh, eh, nadušenjem in mislim, da še ni eh, čas za sprejemanje enotne valute. Hrvaš, Hrvaška je še daleč od evropskih standardov in uh, pred nami prihaja nova recesija, katerih razsežnosti še ne moremo predvideti. Evroobmočje se še vedno sooča z dolgotrajno brezposobnostjo in tudi depopulacijo, ki naprimer, skrbi tudi in muči tudi Hrvaško. Strinjam se s priporočilom o razbremenitvi obdavčitve dela in obdavčitve eh, drugih eh, elementov. Ne moremo pa brez investicij v infrastrukturo in brez stimulativne davčne politike. In zato je trošenje sredstev davkoplačevalcev za močnejše socialne ukrepe nekaj, kar ne bo dalo rezultatov. Večina želi še biti dostojanstveno od svojega deleda, ne pa životariti od sociale. Hvala. Danke. In der Aussprache. Hvala. Kolegica Daly iz skupine GUE je naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Pogovarjamo se o socialnih in zaposlitvenih politikah eh, v evroobmočju. No, eh, dobili smo zadnje poročilo eh, Evropske komisije o semestru in. Na Irskem eh, je realnost eh, slaba. Eh, veliko je transitornega dela, potem pogodb z ničelimi urami, potem ni kritja mm, socialnega varstva za te ljudi, platformni delavci težko živijo in to zelo vpliva na življenje ljudi. No, to poročilo priznava številne socialne probleme ampak eh, nimamo pa dovolj politične domišljije, da bi eh, to spremenili. Delo se je spremenilo. In to bi morali upoštevati. Mislim, da evropske institucije sploh ne razumejo realnosti in ne znajo ukrepati. Tudi ko država članica um, želi nekaj narediti, je omejena z določenimi pravili in fiskalnimi ureditvami. Uh, Mislim, da potrebujemo radikalno transformacijo in prekiniti moramo z neoliberalizmom. Hvala. Kolega Nikolau Alvanas je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. No, kaj pravzaprav počnemo tukaj? Države članice pozivamo naj izpolnijo um, priporočila komisije. Tukaj gre za specifična priporočila po državah članicah in uh, lažje bi bilo, če bi odpuščali, tako vsaj nekateri mislijo. Mm, zdaj pa obstaja velik pritisk na plače in to še posebej velja za mlade. Ne Sprejemljive stopne brezposelnosti obstajajo med mladimi, nesprejemljiva je tudi stopna revščine. Mi pa povsod eh, zahtevamo porožnost in fleksibilnost pri vseh eh, delovnih mestih zdaj komaj končujemo obdobje varčevanja in soočamo se z novimi kapitalističnimi problemi v sistemu. Mislim, da smo pred novo recesijo. To bo zmanjšalo našo sposobnost, da plačujemo za svoje zdravstvene sisteme. Hvala. Besedo zdaj dobi gospa komisarka, da zaključi to razpravo. Hvala. Eh, gospa predsedujoča, draga poročevalka, soporočevalci, eh, dragi kolegi in prijatelji, če smem tako reči. Rada bi se vam zahvalila za to konstruktivno in bogato razpravo. Mm, dobro sem si zapisala vaša stališča, vaše komentarje, vaše skrbi in poskrbela bom za to, da jih dobijo tudi moji nasledniki ta eh, razprava je pokazala našo skupno zavezanost socialni Evropi in pa eh, načelu socialnega gospodarstva. Ekonomska rast in pa socialni napredek eh, sta dve plati iste medalje in krepiti je treba oboje. In to nas mora voditi pri našem prihodnem delu. To je posebna razprava zame, tudi zokoli to zadnja razprava. Um, tukaj. Zato bi sem rada zahvalila za odlično sodelovanje. Sveda sem to dobro ehm, sodelovanje tudi pričakovala, kajti 20 let sem bila poslanka. V zadnjih petih letih smo konstruktivno sodelovali na prijateljski način in vedno smo postavili v spredje interese evropskih državljanov. V zadnjih tednih in mesecih sem prejela veliko zahval in um, komplimentov. Dejali um, so, da je sedaj Evropa bolj socialna in pa prijazna ljudem, usmerjena k ljudem. In mislim, da je treba pohvaliti še koga druga, um, tudi vas, kaj ti dobri rezultati so posledica odličnega medinstitucionalnega dialoga in pa skupnih zavez. prav zaradi rezultatov smo se sploh vključili v politiko, zato da dosežemo dobre rezultate in pa da opravimo svojo vlogo, tako da dosežemo čim bolj socijalno vključujočo družbo. Glede na delo v zadnjih desetletjih lahko rečem, da sem zelo zadovoljna s tem, kar smo dosegli in se veselim napredka v prihodnosti. Ampak vseeno, izzivi so še vedno pred nami, o tem smo sedaj ravno kar govorili pravična uh, razporeditev in prihod se ne zgodi samodejno, ampak uh, gospa von der Leyen ima svoje načrte in to kaže, da bodo naši nasledniki nadgradili to, kar je bilo že doseženo na podlagi naših skupnih vrednot. Zato vam želim veliko konstruktivnega dela v prihodnosti in lahko name vedno računate. Uh, uh, sem vaša zaveznica v vašem delu za čim bolj socialno Evropo. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Slišali ste aplaus. Eh, tudi mi se veselimo na nadaljne sodelovanje v naslednjem mandatu. Sedaj pa dajemo besedo spet uh, eh, gospod Tom, ki bo povzela razpravo o politiki zaposlovanja in socialne politike v evroobmočju. Eh. Hvala lepa vsem za koristno razpravo. Res čudovito je bilo slišati, ko um, so se pročevalci v senci zahvalili za odlično sodelovanje. Tudi sama se njim zahvaljujem za odlično sodelovanje. Se strinjam z gospodom Tisen. Res to je neverjeten socialni preskok tudi v tem parlamentu in res je to lepo videti. Pa še nekaj, nekateri ne bodo podprli poročila in pravijo, da je to preveč veliko potezno ali pa ne za dosti ambiciozno, kot pravijo drugi. Prosim, da še enkrat razmislite o svoji odločitvi. Gledajte, karkoli že počnemo tukaj v parlamentu, je to vedno kompromis, sredna pot. In kompromis je um, možen samo um, tako, da niso vsi v celoti zadovoljni ko se jim pripravlja poročilo, smo izpostavili ključne besede trg dela, brezposelnost ženske in trg dela, otroci, eh, invalidnost, etnične skupine, digitalizacija, avtomatizacija, delovske pravice, podnebne spremembe, zeleno gospodarstvo, zmanjšanje revščine, zdravstveni sistemi, mental, duševno zdravje. Uh, To so bile ključne besede. In potem je nekdo rekel, gledajte, to je kot božično drevesce, torej eh, za vse proti vsemu slabemu, to ni izvedljivo. No, um, res je to um, božično drevesce z veliko težavami, s tem se soočamo. Um, torej mislim, da je prav, da se vsi potrudimo za čim boljši napredek in da to podpremo. Hvala. S tem smo prišli do konca razprave nadaljujemo z glasovanjem, ki se bo začelo ob 11.30. Prosim, prepričajte se, da imate s seboj glasovalne kartice.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

Presidente,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 buongiorno a tutti. Vsi lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Danes praznujemo svetovni in evropski dan boja proti smrtni kazni. V današnjem svetu je boj za človekove pravice vedno bolj pomemben. No, smrtna kazen je nekaj, česar ne moremo nikakor tolerirati. Nikakor ne. Tokrat se bomo predvsem osredotočili na otroke, katerih starši so bili obsojeni na smrt. Če država nekoga usmrti, to nikoli ne more biti pravično na nekakršen način. Treba tudi pomisliti na travme, skozi katere morajo iti ti otroci. Prav zato je sedaj naš parlament zavezen temu, da se zauzemamo za človeško dostojanstvo, tako kot je to zapisano tudi v naši pogodbi. Storili bomo vse v svoje moči za to, da pridemo do zgodovinskega obdobja, ko bodo vse države razveljavile možnost smrtne kazni. Pripričan sem, da se s tem strinja celoten parlament. Hvala. dear colleagues, we now come to the votes for today. Sedaj pa glasovanje, kolegice in kolegi. Najprej eh, nujni postopek na predlog odbora za promet in turizem. Ali kdo želi podpreti ta predlog? Ne. Ali kdo želi svojim pripombam nasprotovati temu predlogu? Ne. Torej, kdo je za ta nujni predlog, kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala. Sedaj pa poročilo Lopes Aguilar. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo. Poemensko glasovanje. Glasujemo. če ne bom Konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa. Sedaj pa poročilo John Howarth, predlog spremembe proračuna številka 4 skozi 19. Najprej predlog spremen pod 1 do 11 in 13 do 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 12, eh, poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa celotna resolucija, pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gospod Uboranen, predsedstvo sveta, beseda je vaša. Spoštovana predsedujoča, gospe in gospodje, Evropski parlament je ravno sprejel predloge sprememb k stališču sveta glede predloga spremembe proračuna številka 4 za 2019. Vidim, da se naša mnenja razlikujejo pri tem predlogu proračuna številka 4 2019 na predlog komisije. V imenu sveta in predsedstva se strinjam s tem, da se sestane spravni odbor, kot je to zapisano v členu 314 četrtem odstavku pogodbe o delovanju Evropske unije. Torej bomo začeli z spravnim postopkom. Hvala lepa. Parlament bo organiziral ta spravni odbor. Sedaj pa ponovno um, John Howard uh, poimensko glasujemo v naslednjem poročilu. Uh, The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrno. Sedaj pa naslednje glasovanje. Ugovor um, glede na pravilo 112 glede zdravilnih učinkovin. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Potem še en ugovor glede na člen 112, ponovno zdravljene čekovine. Pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Naslednji ugovor. Naslednji ugovor. Um, torej, um, tudi tukaj bomo pomensko glasovali. Vote is closed. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Potem naslednji govor. Soja. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj je naslednji ogovor glede koruze, GSO. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa naprej. Tu je umešavanje v volitve. Pet političnih skupin je uložilo to resolucijo. Najprej predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeta. A v redu bomo preverili, ni problema. Elektronsko bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2 poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 14. Isto je kot prej, ampak v redu bomo preverili. Bomo elektronsko Preverili glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Oziroma 14, sem pozabila, 14 eh, najprej. Kdo je za? Proti? Vzdržane? Sprejeto. Sedaj pa res eh, predlog 3. Ne, ne bomo vedno znova preverjali. Se je vedno um, isto število glasov za in proti. Na redu, prav, pa bomo še trikrat, še tretjič preverili. Še tretjič preverjamo, glasujemo. Glede 14. Konec glasovanja. Sprejeto. No, to, tukaj se zelo dobro vidi, veste. Potem pa predlog 3, pojmensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predloga spremem 58. Kdo je za? Proti? Hm. Vzdržani? No, tukaj pa sama želim to elektronsko preveriti in glasujemo. Eh, torej, konec glasovanja, bilo je um, blizu, je zavrnjeno. Sedaj pa odstavek 10 začetno besedilo. Pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Torej za. Sedaj pa 15. predlog. Kdo je za? Proti. vzdržanje. Eh, mislim, da je sprejeto, ampak eh, želim preveriti. Glasujemo. <clears throat> Konec glasovanja. Sedaj pa odstavek 21, pomen sklusoma. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Zavrneno. Predlog 10. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Sprejeto. V redu bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa odstavek 35 eh, začetno besedilo pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog 11.d. poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 4. Kdo je za? Proti? Zdržanje? No, ni se vas veliko udeležilo tega glasovanja. Še enkrat, eh, torej predlog spremembe štiri. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržanje. Je sprejeto. Sedaj pa predlog 12. Eh, Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrno. Predlog šest. Za. Proti. Zdržani. Zavrno. Sedaj pa celotna resolucija. Pomensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa naprej. Večletni finančni okvir štiri skupine so vložile resolucijo. Najprej predlog svojim B1, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrano. Predlog 2, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnen. Predlog 3, za? Proti. Vzdržanje. Zavrneno. Predlog svem B13, pomensko glasimo. Konec glasovanja. Zavrano. Sedaj pa um, štiri začetno besedilo. Uh, v dveh delih najprej prvi del. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Zavrano. Predlog spremembe pet. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrano. Odstavek pet. Začetno besedilo. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog 14 eh, pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog 6 pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog spremembe 17 pomensko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrno. Predlog sedem poimensko glasoval. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrno. Predlog osem poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. Sedaj pa predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Severno. Predlog eh, spremembe 9. Eh, pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. 10. Eh, pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. Zavrno predlog 15 pomensko glasoma. Konec glasovanja. Zavrno. Predlog 11 pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. 18 eh, pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Eh, Konec glasovanja zavrnil predlog 12, eh, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnil predlog 16, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnil. Sedaj pa celotna resolucija, pomensko glasujemo. Vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa počelo tu. Najprej predlog ena pojemensko glasuma. Konec glasovanja. Zavrano. Sedaj pa um, ena v treh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrno. In sedaj celotna resolucija odbora Empel glasujemo. Uh, konec glasovanja in je sprejeto. Hvala lepa. proceed in a minute with the. Čez minutko bomo začeli z obrazložitvijo glasovanj, sedaj pa prosim, da čim bolj tiho zapustite dvorano. Thank you. will you please move out of the plenary if you don't want to give an explanation of Prosim tiste, ki ne želite podati obrazložitve glasov ali poslušati obrazložitev glasov, da zapustite dvorano.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 okay so those are still in the room would you please at least keep it quiet so that we can start with the explanation of vote Tisti, ki ste ostali v dvorani, bodite prosim tiho, zato da bomo lahko nadaljevali z obražljivitvami glasov. Najprej je na vrsti Herman Terč. gre za ugovor eh, v zvezi z genetsko spremenjeno koruzo. Gospoda Terča ni tukaj, vidim pa, da je v dvorani gospod Polčak. Izvolite za eno minuto. Hvala lepa. pri tej temi nisem bil prepričan, kako naj glasujem, ampak na koncu sem se odločil, da bom glasoval proti. Jaz sem načeloma nimam nič proti genetsko spremenjenim organizmom, tudi ne proti soji, če se držimo strogih kriterijev. V Evropski uniji imamo stroge kriterije za varno prehrano, za zdravje in uh, vsi se morajo držati teh standardov. To je pomembno. Če uvažamo koruzo v Evropsko unijo, potem moramo zagotoviti, da so ta živila varna. Mislim, da je ta naš pristop primeren. Ni pa dobro to, da uvažamo koruzo iz Južne Amerike, iz območij, ki trpijo zaradi deforestacije. Hvala. V govoru v zvezi z pravilom 112 genetsko spremenjena soja. Gospa Aguilar. Hvala lepa, gospa predsedujoča glasujem proti današnjim trem ugovorom za odobritev genetsko spremenjenih organizmov iz različnih vzrokov. Sistematični argumenti temelijo na čustvenih argumentih in niso v skladu z našimi določbami. Od, v oceni tveganja je EFSA ugotovila, da so ti proizvodi prav tako varni kot tradicionalni proizvodi. Tukaj obstaja znanstveno soglasje. Komisija mora izvajati obstoječo zakonodajo in uh, mislim, da parlament ne bi, sprejel, ne bi smel sprejemati ugovorov, ki ne temelijo na znanstveni osnovi. Gospod Polčak. Hvala lepa. V predhodnem govoru sem spregovoril o genetsko spremenjenih organizmih govori. Eh, po mojem mnenju so pravila, ki jih imamo v Evropski uniji, dobra, temelijo na znanstvenih dokazih, no in zato sem glasoval proti temu ugovoru. No, um, me pa skrbi, kako te proizvode pridelujejo v nekaterih tretjih državah, recimo v Braziliji. V Braziliji pridelujejo vse več vse več tovrstnih um, proizvodov, um, celo do izsekavanja državnega gozda zaradi tega prihaja. To pa potem v Evropski uniji kritiziramo. Zato mislim, da bi morali to področje bolj uh, razumno urediti in morali bi se zauzemati tudi za trajnostno gozdarstvo. Hvala lepa. O, posredov, o tujem posredovanju v volitve najprej dobi besedo gospa Stugaru. Romanian. Hvala, govorila bom romunsko. Morul cazurilor de dezinformare atribuite hackerilor ruși și... Eh, slišali smo številne informacije o dezinformacijah, eh, predvsem strani Rusije. Te so se v primerjavi z 2018 eh, podvojile. Dezinform kampanje dezinformacije so zelo usmerjene oziroma usmerjene v točen cilj. Nek eh, romunski novinar je ugotovil, da je neka stran imela eh, deset eh, različnih lažnih računov, 20 milijonov je lažnih računov po svetu in Rusija veliko sredstev na leto porabi za širjenje lažnih novic. Mislim, da bi Stratkom moral postati stalna struktura, nova komisija potrebuje jasno strategijo za boj proti lažnim informacijam. Hvala lepa, naslednji je kolega Melbarde. Gospa Melbarde. Prihajam iz Latvije in seveda sem glasovala za to resolucijo vse države, ki so na zunanjih mejah Evropske unije, so stalno soočene z kampanjami dezinformacij in z tujim umešavanjem v volitve. Rusija je odprto povedala, da želi ustvariti enoten kulturni prostor v sosednjih državah, tudi v baltskih državah. Že od leta 2016 Latvija izvaja posebno agendo za boj proti lažnim novicam. To, k temu je treba pristopiti na celosten in kompleksen način. Prav tako je treba okrepiti demokracijo in to ne samo v letu volitev. To seveda pomeni, da potrebujemo močne državne medije, da potrebujemo državno financirane družbene medije in pa podpreti je treba lokalne in regionalne medije. Razmišljati moramo o verodostojnih virih informacij. Prosim, da končate, pravi gospa predsedujoča. Šodien eh, burtiski paralel mūsu sesijai. Usporedno z našo plenarno uh, sejo poteka uh, hiša Norveške, kjer poteka dogodek v hiši Norveške, v hiši Evrope, oprostite. Tam so predstavljene enciklopedije iz vseh držav članic. Eh, in sicer gre za to, da je treba ponovno preučiti enciklopedije, zato da ukrepimo demokracijo v Evropi. Gospod Vales. Glasoval sem proti tej resoluciji, zdi se mi farsa, podtekst je, da Venezuela, Iran, Rusija in drugi širijo las, lažne informacije eh, in s tem povzročajo sovraštvo in populizem v Evropski uniji. Ampak zato ne obstajajo nobeni dokazi. Poročilo Evropske komisije iz junija letos. Uh, kaže na to, da je tudi ta resolucija del dezinformacijske kampanje proti drugim državam. Um, gre pravzaprav za posredovanje NATO. Poglejte si zaveznico NATO, ehm, ZDA. V ZDA so od konca vojne povzročili padec 54 e, vlad, v 30 državah so se umešavali v volitve, številne države so bombardirali in povzročali vojne. Um, In kaj se daj z sankcijam proti Krimu, Iranu, Venezueli? To, te sankcije škodijo samo običajnim ljudem v teh državah. Ehm, no in pogosto ti spremenijo potem svoje mnenje ravno zaradi teh sankcij in to je še slabše od eh, to vrstnega umeševanja v volitve. Hvala, tudi sam sem bil proti temu besedilu kajti kot je povedal predgovorec, ni nobenih dokazov, samo sumničenja, to je v bistvu hladna vojna. Um, tisti, ki so proti um, glavnim tokom razmišljanja, um, so vedno znova, znova obsojeni. Zato smo bili proti, kajti jasno vidimo, da je to usmerjeno uh, proti par uh, državam. Um, Russia Today um, v Franciji um, deluje in še nikoli nismo dobili kakšnih dokazov o lažnih informacijah z e RT. Uh, In v Franciji v zadnjih letih smo videli samo um, lažne informacije glede Sirije in um, država in pa glavni mediji so distribuirali te lažne novice. Rekli so, da je ali lepo v slabi situaciji, ampak potem čez nekaj mesecev pa smo zvedeli, da je bilo to čisto izmišljeno. In glede lažnih novic eh, samo toliko mislim, da nimamo eh, tukaj um, zadajati nikakršnih lekcij. Hvala. Naslednji je gospod Huk. Gospa predsedujoča, integriteta naših volitev je nujno potrebna za preživetje naših demokrat, korupciji. Eh, poročilo iz Združenega kraljestva kaže, da ni dokazal, da ni bilo tujega vmešavanja v referendum iz leta 2016. Eh, ruske kampanje z lažnimi informacijami so bile močno razširjene po Združenem kraljestvu. In tudi zakonodaja ima številne vrzeli. Eh, te kampanje lahko financirajo posamezniki, pa tudi podjetja. In ne samo v Združenem kraljestvu, ampak tudi v tretjih državah. Zato ne more moramo preveriti, ali denar eh, prihaja iz tuje države ali vlade. Naši mediji so v rokah peščice, večina teh sploh ne živi v Združenem kraljestvu. Nujno potrebujemo reformo, to je nekaj, kar bi morali rešiti na evropski ravni. Hvala. Kolega Rowett je naslednji. Gospa Rowett, se upravičujem. Grozni dogodki v Evropski uniji in zunaj Evrope nas pominjajo na to, da prihaja do uh, eh, sezmičnih gibanj. Um, pravzaprav neizgovorljivo postaja izgovorljivo in tega, kar si prej nismo mogli zamisliti, je sedaj postalo eh, predstavljivo. Eh, financiranje nekaterih kampanj prihaja celo iz naših uh, um, od naših oligarhov potrebujemo novo zakonodajo o financiranju volilnih kampanj, istočasno pa se moramo boriti proti ne, neenakostim v današnji družbi. Potrebujemo močna mednarodna orodja za to, da bi se borili proti sovražnikom eh, preko oceana. Jaz sem podprla to resolucijo. Evropska unija temelji na politiki prijateljstva. Ponovno moramo uh, omogočiti glasove prijateljstva, enotnosti, uh, združenosti in to v, v vsakem pogovoru med državljani po našem kontinentu. No, ampak, če želimo, da bi slišali te, uh, govor o tem, bi morali najprej utišati sovražni govor. Gospod Moraj, še naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. um, tukaj ne smemo biti samo zadovoljni, ko gre za tuje umešavanje. Mi smo specifično zaprosili za posebni preiskovalni odbor na tem področju, ampak to je bilo danes zavrnjeno. To obžalujem. Kolegi so govorili o dokazih v tej zave, zadevi. No in mi smo skušali dokazati ravno to, da je to, kar počnemo, utemeljeno na dejstvih in da v volitvah lahko zaščitimo demokratične pravice naših eh, državljanov. Um, to je zelo pomembno vprašanje, kaj ti kampanje dezinformacij imajo vedno večji vpliv v številnih naših državah članicah. Kljub temu, da nismo dobili posebnega odbora, moramo zagotoviti, da bosta parlament komisija in pa odbor Libe se še vedno borila proti dezinformacijam in da bomo zaščitili naše demokracije in naše volitve. Zadnja dva govornika nisem dobro slišala, tako da prosim, ali govorite glasneje ali pa naj e, tehniki povišajo glasnost. Gospod Alar je naslednji. Hvala lepa. Glasoval sem za to resolucijo, ampak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 uperjeni proti posameznikom. Um, glavni akteri so predstavniki tretjih držav. Zakaj to pravim? Zato, ker imamo po svetu in pa v Evropski uniji porast netolerance. Um, tudi jaz sem tujec v svoji državi. Pravzaprav smo vsi tujci. Ampak uh, včasih se moramo izogniti um, slabšalni uporabi tega pojma. Uh, no, um, mislim, da bi morali promovirati naše demokratične vrednote in morali bi omogočiti vsakomor, ki živi v določeni državi, da glasuje na volitvah, tudi če so tujci. Gospa Šojdrova je naslednja. Hvala lepa. Podprla sem to resolucijo o tujem vmešavanju v volitve. Resolucija se mi zdi izredno pomembna. Pomembno, pomemben je tudi del, kjer komisijo pozivamo k temu, naj podpre skupino Stratkom. Ta skupina se ukvarja z bojem proti dezinformacijam v Evropi. Vesela sem, da je parlament sprejel to resolucijo. Hvala lepa. Gospod Fox je naslednji. Gospa Fox. I voted against this motion glasovala sem proti tej resoluciji. Kajti, kaj sploh ta resolucija pove o, voli, o voljivceh? Voljivcem pravi, da so vsi neumni in da nimajo pojma, o čem glasujejo. Uh, mislim, da smo imeli veliko lažnih novic, uh, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Veliko je bilo blatenja. Uh, referenduma v Združenem kraljestvu. Mi smo glasovali za izstop iz Evropske unije, ker verjamemo v suverenost, ne pa zaradi ruskega umešavanja. Evropska unija posega v nacionalne volitve, posega v referendume. Uh, Irska, Francija, Danska, Nizozemska, njim so rekli, uh, vi ste glasovali na robe, glasujte še enkrat in še enkrat in še enkrat, dokler ne pridemo do željenega rezultata. In to daje Evropski uniji ulogo cenzorja. Uh, um, glasujem proti tej resoluciji, kaj ti daje večjo moč Evropski uniji in napada voljivcev. Voljivce. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Ždanoka. Izvolite. Yes, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Proti tej rezoluciji sem glasovala. Mi moramo uh, okrepiti demokratične procese, ne pa jih pa predlagati. Lahko Eh, izboljšamo eh, posebne eh, delovne skupine v permanentnih strukturah z veliko več financiranja. In to bo gotovo pomagalo glede na število dezinformacij v preteklih letih. Ampak gre tudi za povečanje sredstev za ta namen. Um, Stratko, na Stratko mailing sem naročena in dobivam na 100 tine takih eh, elektronskih pošt, naprimer zgodbe iz eh, Rusije, ki jih potem prenaša tudi televizija ali pa mm, zadeve iz Danske. Eh, pri tem seveda je treba vse dezinformacije obsoditi. Ampak koliko denarja, denarja bomo za to porabili? Za kolega Džambaski. Na, hvala. Naslednji govornik je gospod eh, Džambaski. Hvala, eh, dam in gospodje. Podprl sem to rezolucijo, glasoval sem za njo. V zadnjih letih smo bili priča incidentom, In primerom takega umešavanja tako v Evropi kot v Združenih državah Amerike. Ampak ne postavlja se vprašanje samo kaj, ampak tudi kako se to financira v Evropi. E, financiranje obstaja zato, da se spremeni mnenje ljudi, ki. E, želijo vplivati na lastno usodo na volitvah. Tudi smo bili priča na Mačarskem, v Polskem, v Bolgariji, eh, zeleni eh, in drugi so razglašeni za kriminalce in podobno. In to je neustrezen vpliv na bolgarske državljane. Najlepša hvala. Gospod eh, Polčak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 Nekaj je jasno. Določene tretje države skušajo vplivati na volitve na evropski ravni in pa na nacionalni ravni. Spremljam delo Jessica Aro, to je novinarka, ki je odkrila dokaz eh, velike um, skupine trolov, ki obstajajo v Sankt Petersburgu. Um, Tako da to prav gotovo obstaja. Uh, no, tudi v primeru ZDA bi morali raziskati, kaj točno se je zgodilo. Hvala. In uh, zadnji na to temo je naš kolega Austrevičius. Hvala. Bil sem presenečen, zgrožen, ko sem zvedel, koliko eh, je eh, lažnih portalov, kot naprimer EP danes eh, za Evropski parlament. Večina te vsebine se prihaja iz propagandnega kanala Russia Today ruskega kanala, seveda. In temu smo pričali vse povsod. Naši državljani morajo postati bolj odporni na lažne novice. Zato, da to dosežemo, moramo podpreti akterje, kot so um, delovna skupina um, EU Task Stratforce. Uh, moramo izboljšati. Uh, Eh, izobraženost o medijih in eh, povečati civilno izobraževanje oziroma državljansko vzgojo posebno pozornost, eh, pa moramo razen tega zagotoviti zagotavljanju dovolj finančnih sredstev. Naslednji vel, eh, visoki predstavnik eh, za zunanje zadeve Evropske unije mora si to postaviti kot eno svojih glavnih prioritet oziroma prioritet zunanje politike Evropske unije. Naslednja tema, eh, večletni finančni okvir, začenjamo z kolegom Strugarju. Kolegica. Resolution. Resolucijo, eh, sem, eh, podprla, ker to pošilja resno, resni signal svetu na, za naslednji teden, ko bo sestanek. In pomembno je, da so to rezolucijo podprle vse štiri politične uh, skupine te hiše, ni pa niti ene uh, besede o inštrumentu, o pravicah in vrednotah in niti ene besede o. Um, uh, civilni družbi, ki smo jo v tem parlamentu vedno podpirali. Torej, to je ta inštrument, ki jim je na voljo in jo civilna družba to potrebuje za eh, izvajanje svojih programov ni sprejemljivo, da ne zahtevamo veliko več na tem področju glede na eh, nadaljne sestanke, glede na zmanjševanje obsega civil, civilne družbe v mnogih državah, vključno z mojo Romunijo. Exact. Eh, hvala lepa. In sedaj kolega Lena. Voorzitter, we werden deze week eh, verrast. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes eh, oziroma ta teden smo presenečenjem slišali mnenje revizorskega sodišča, ki je reklo, da je 3 milijarde evrov dvakrat več kot letno, letni. Um, proračun nekam izginilo, ne najdejo tega denarja in nekako se sprašujemo po drugi strani, kako se to povezuje z povečanjem proračuna. Brexit bo gotovo vplival na proračun, ampak če bi bili bolj kritični, bi eh, našli način, kako eh, pridobiti nova sredstva in zmanjšati porabo. En, Naš proračun ni neko božično drevesce, kjer si obešamo uh, sezname želja. Uh, pri tem moramo biti zelo previdni, kako bomo denar uh, porabljali in uh, ne smemo obremenjevati z davčnimi uh, bremeni naslednjih generacij. Najlepša hvala in sedaj uh, Mila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 sprawie wieloletniego budżetu, ale chciałem zgłosić dwie kwestie. Najlepsze chwala, gospa e, predsedujoča. Podpiram sicer stališče Evropske ljudske stranke, ampak obstajajo določena vprašanja odprta. E, naprimer, situacija e, z Brexitom, kaj se bo zgodilo, če je Združeno kraljestvo izstopi brez sporazuma. Že to bo naslednje leto vplivalo na skupni proračun. Zagotoviti pa moramo tudi tudi eh, varnost uplačil eh, in eh, delovanje vseh programov. In to velja v vseh državih članicah, tudi v Polski in območju, ki me je pravzaprav izvolilo v Evropski parlament. Reforma lastnih sredstev Unije, po mojem mnenju, kot različnih spremembah in zmanjšanjih moramo uvesti nove davč, davke, da bi uh, vključili vse, uh, vsa podjetja oziroma vse vključene v skupni trg, ki ne plačujejo davkov v dovoljšni meri. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Pozabila sem uh, sklep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 podprla sem resolucijo o večjem finančnem okviru, čeprav nisem vedela, kako naj se odločim. Iz podobnih vzrokov, kot eh, jih je opisal gospod Lenarc. Na koncu sem resolucijo podprla, tu je namreč čas pomemben, svet je treba pozvati naj, naj, naj kar najhitreje pride do dogovora z parlamentom. Potrebujemo ustreden proračun, želimo financirati programe, kot je kohezijska politika, Erasmus, skupna kmetijska politika. In uh, slabo bi bilo, če bi tukaj začeli uporabljati prehodne določbe. Uh, treba pa je napredovati tudi na področju lastnih virov, sicer proračun ne bo realen. Komisija je predlagala 1,11, mi eh, pa 1,3 in tu je treba priti do razumnega kompromisa. Okay. Hvala lepa in sedaj kolegica Vrečonova. Hvala. Glasovala sem proti eh, rezoluciji o večletnem finančnem okvirju, kajti ogromno je besed o stabilnosti, boju proti podnebnim spremembam in tako dalje. Od zadaj pa se skriva klasični socialistični načrt. Razen drugega osnutek pri eh, eh, zahteva se eh, uvedba uh, novih davkov na finančne transakcije, sprememba DDV-ja in podobno. Razumem, da je povdarek tak in da so uh, socialisti za to zauzeti. Me pa preseneča pristop mnogih uh, poslancev in poslankov, ki se uh, sebe smatrajo za uh, politike centra. To je zaskrbljujoče in o tem je treba misliti. Najlepša hvala in si taj gorega Džambaski. Hvala lepa, gospod. Pa predsedujoča, podprl sem to rezolucijo, ki je del strategije Evropskega parlamenta, kako vplivati na pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru. V rezoluciji je veliko stališč, ki smo jih že prej podprli. Zelo pomemben element je eh, v bistvu akcijski načrt za krizne razmere, ki je lahko eh, varnostna mreža za eh, upravičence do evropskih eh, programov in na ta način bomo lahko ob celeči okvir nadaljevali, če ni eh, dosežen noben sporazum. Eh, na, oznasil bi se na, še moral gospod Wallace, pa ga ni. Sedaj naslednja tema politika zaposlovanja in socialitete socialna politika v evroobmočju in sedaj dajem besedo gospodu Palmerju. Naj eh, rečem za posleni eh, trpijo zaradi stalnega odpuščanja in eh, nemogočih razmer. Vedno več je stalnega štrajkov. Uh, to je rekel eden od eh, mojih voljevcev v mojem uh, mestu. Uh, to, in delal je v podjetju, ki je nekoč bilo predano lokalni skupnosti in naenkrat se je od nje odvrnilo. Zaradi tega želim popolnoma podpreti. Uh, te, eh, s to stavko, ki se bo zgodila jutre, eh, protestirali proti daljšemu delovnemu času, manj časa za svojimi družinami. Te eh, sindikati, ki bodo protestirali jutri, imajo mojo polno podporo. Hvala. Naslednja kolegica je gospa Šojdrovar tomto případě bych chtěla eh, vysvětlit proč jsem nakonec hlasovala. Naj pojasnim, zakaj sem podprla to poročilo. V poročilu obstaja kar nekaj pomembnih predlogov, ki jih bi morali podpreti na evropski ravni. Evropska unija bi morala pritisniti na vse države članice, zato da ne bomo imeli Evropo različnih hitrosti recimo, ko gre za ukrepe za poslovanja za mlade ljudi. To smo že določili na evropski ravni. Mislim, da bi morala Evropska unija še več narediti za mlade. Imamo solidarnostno telo, Erasmus in tako naprej. Države članice skratka morajo tukaj biti aktivne. Potem imamo tukaj še vprašanje medsebojnega priznavanja kvalifikacij, izobraževanja in tako naprej. Eh, ne vem pa, če potrebujemo zavarovanje na evropski ravni proti brezposelnosti. Hvala lepa in sedaj besedo dajem gospe Fox. Uh, vzdržala sem se pri glasovanju, ker to ne pomaga k pravicam eh, in upravičenjem delavcem. Želite nam povedati v Evropski uniji, da vi zagotavljate sindikalne pravice, vendar to je dolgotrajna laž, lažna novica. Stalno jih izsiljujete, eh, dajete jim le drobtine in vedno več je obremenitev. Kako bodo to sprejeli v Grčiji, v Italiji in drugih eh, državah v evroobmočju, ki jim je usilila vrčevanje in bedo, ter eh, veliko ponižanje so doživeli, eh, ker niso mogli slediti svojim lastnim gospodarskim politikam. Eh, podpiram pravice delavcev, ne zaupam vam, evropejcem v Evropski uniji, da boste to naredili in pozivam vas, da se, pozivam svoje kolege, da se ne zanašajo na birokrate v Bruslju. Najlepša hvala in zadnji govornik je gospod Džombovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča kolegice in kolegi. To poročilo je uh, uravnovešeno in uh, spodbuja države članice, da uh, podprejo socialno in ekonomsko dimenzijo, jih med sabo povežejo ter eh, zagotovijo digitalne uh, veščine in podprejo uh, srednja in mala politja. Uh, govora je tudi o večjih pritiskih zaradi migracije, o tem smo razpravljali razpravljali, pripravili smo razumno sporočilo, ki vključuje vidike migracije, taka besedila pa včasih ne moremo v celoti podpreti. V tem um, dokumentu ne upoštevamo dovolj subsidijarnosti, ki omogoča državam članicam uh, svobodno upravljanje na nacionalni ravni. Zaradi tega sem pravzaprav glasoval, oziroma nisem glasoval, se vzdržal sem se pri tem. Uh, hvala, v tem bomo um, razpravljali še naprej na začetku naslednjega uh, zasedanja, delnega zasedanja. Če se s tem uh, strinjate, potem bomo tako tudi nanjevali. In s tem je um, uh, zasedanje prekinjeno in želim vam uh, vse dobro do konca tedna.